vam rad podal. Eh, zelo natrpan urnik imamo. Tako da bom na žalost moral omejati vaš čas za govor, če boste predolgo govorili. Zato se že zdaj upravičujem. Pa mame važno spravozdanje. Gospe in gospodje, pred nami je zelo pomembno poročilo, res zelo pomembno. In sicer gre za instrumente skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih. To je izredno pomembna tema. Poročevalka je gospa Andelaj. Kolegica je temu delu posvetila veliko pozornosti, veliko sestankov je organizirala in vredno veste, da je bilo to poročilo za vse vas zelo zanimivo, kajti vloženih je bilo skoraj 400 predlogov sprememb. Zdaj pa imamo možnost, da o tem poročilu še poglobljeno spravljamo. ta razprava nam bo tudi pomagala oblikovati kompromisne predloge sprememb. Eh, besedo bo zdaj dobila naša poročevalka, gospod Dela, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam za vaš interes za to temo. Eh, zahvaljujem se tudi za vse številne predloge sprememb, ki ste jih vložili. Eh, zdaj te predloge proučujemo. Torej, zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, poročevalcem in poročevalkam v senci. Rada bi povedala naslednje. Eh, ti predlogi sprememb kažejo, da se mnenja v bistvu uh, zelo skladajo Eh, pri nekaterih temah, pri nekaterih drugih pa manj. Številni so predlagali in to ste rekli tudi eh, vi, torej, da bomo o tem še večkrat razpravljali in ker imamo natrpan urnik, bom danes eh, zelo kratka. Eh, kriza je eh, zelo huda in zato sem Eh, v en odstavek združila vse predloge sprememb, ki govorijo o posodabljanju ukrepov eh, za reševanje krize. Veliko predlogov sprememb je bilo s tem povezanih. Sama se nisem želela v začetku osredotočiti na to, ampak eh, sem potem to storila. Sama sem z možem poletje preživela na podeželju. Veliko sem govorila s kmeti in ugotovila, da je kriza res huda. Eh, povsod po Evropi, tudi pri nas. Eh, in eh, tudi po pogovoru s kmeti, predvsem v živinoreji, sem se potem osredotočila tudi na te zadeve, ki ste jih omenjali v predlogih sprememb. Pri reformah skupne kmetijske politike eh, vidimo, da so zamude že velike in mislim, da je zato primerno eh, uvesti tudi vprašanje o posodabljanju kriznih ukrepov. Številni med vami eh, ste. Eh, rekli, da bo treba pripraviti kompromise. To vem tudi sama in to do novembra, ko bomo v odboru glasovali o tem poročilu. Tukaj računam na sodelovanje poročevalcev v senci in drugih kolegov. Upam, da bomo skupaj lahko eh, oblikovali kompromisne predloge, ki bodo zadovoljili eh, širšo javnost in pa tudi nas same. Prepričana sem, da bomo ta cilj dosegli. Mm, tudi naš začetni cilj eh, moramo doseči. Eh, sama sem želela predstaviti predvsem eh, kratko jedrnato besedilo, ki bo koristno za evropske kmete in ki bo tudi razumljivo za evropske državljane. Evropski državljani se pogosto sprašujejo, kaj sploh počnemo mi tukaj v Evropskem parlamentu in želela sem biti čim bolj razumljiva. Toliko za enkrat, veselim se razprave. Hvala.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 cenim eh, to eh, predstavitev, eh, tudi glede na različne vizije, ki se pojavljajo v uloženih predlogih sprememb. Skupina S in D si je zelo natančno ogledala ta dokument. Podpisali smo iste predloge sprememb. Naši predlogi sprememb se osredotočajo na nekaj temeljnih točk predvsem na sodelovanje na kmetijskem področju. Menimo, da je izjemno pomembno, da vzpodbujamo eh, sodelovanje na kmetijskem področju, eh, zato eh, da bi to področje tudi okrepili. Potem je potrebno predvideti ukrepe za javno podporo. Po vsem svetu vidimo, da da je eh, podpora eh, javnega eh, sektorja zelo velika, potem ko je v Evropi prišlo do zmanjšanja za 17 odstotkov. In to ima vpliv na celotno agroživsko verigo. Potem pa smo komisiji postali ste poslali tudi zahtevo eh, za vzpostavitev eh, medpoklicnih organizacij, ki eh, bi ščitile interese proizvajalcev, ki se osredotočajo na trge izven države članice, kjer imajo sedež potem pa je tukaj preprečevanje kriz in pa razvoj instrumentov za preprečevanje tveganja. Šesta točka se nanaša na eh, anticiklične ukrepe. Evropska unija mora eh, poskrbeti za večjo eh, podporo trgom, zagotoviti mora večjo varnost. Potem pa je tukaj še eh, predlog eh, za Evropski observatori eh, za nadzor kmetijskih cen. Upam, da se bomo o tem še pogovarjali z poročevalko in da boste sprejeli naša stališča. To je za nas zelo pomembna tema. Hvala lepa. Gospod Valkarsel. Hvala, gospod predsednik. E, zdaj se zelo posvečamo nestanovitnosti cen in mislim, da bo do tega prihajalo še v naslednjih letih. In e, zato je treba uvesti instrumente za stabilizacijo e, trga. Treba je okrepiti zadruge in pa organizacije proizvajalcev, da bodo ti imeli več moči pri pogajanjih eh, z distribucijskimi verigami in drugimi večjimi akteri. Treba se osredotočiti tudi na preprečevanje krize. Poročila tega tipa morajo dati tudi jasen signal vsem drugim institucijam, eh, ko gre za boj proti nelojalnim trgovinskim praksam in tako naprej. Eh, sam bom sledil vašim priporočilom in priporočilom poročevanja. Okay. Bil pa sem manj kot minuto, hvala. Gospa Senra, hvala. No, sama bi se osredotočila predvsem na naslednje. Kriza je stalnega značaja. Ne vem, koliko mesecev že ali pa celo več kot eno leto govorimo o kriznih ukrepih, ukrepih za reševanje krize. Eh, rada bi, da bi pozabili samo na te instrumente in da bi se eh, lotili temeljne razprave o kmetijski politiki, ki bi preprečila krizo. Mi obračamo in gledamo instrumente z vseh koncev in krajev, eh, istočasno pa vsak dan izginjajo kmetijski obrati posod po Evropi. S temi kriznimi ukrepi se ničemor nismo izognili, ničesar nismo preprečili. Imamo tudi učinke podnebne krize, torej podnebnih premen. V Galiciji se to močno pozna. Trenutno smo priča hudi suši, ki bo povzročila še večje težave eh, živinorejskim in pa drugim obratom. Mislim, da je zato nujno, da Eh, spremenimo osredotočenost naših razprav in da se osredotočimo predvsem na neko politiko, ki bo omogočila proizvodno, ki bo ustrezala po vpraševanju. Treba je govoriti o cenah, ki jih morajo dobiti kmetje. To so minimalne cene, ki jih moramo zagotoviti kmetom, zato da bodo lahko dostojno živeli. Mislim, da bi morali začeti z te točke. Ne smemo pa vse čas. Uh, Eh, izumljati novih organizacij proizvajalcev in novih instrumentov. Ne smemo tudi govoriti o eh, nekih novih eh, združenih, imamo že organizacije proizvajalcev povsod po Evropi, ki so vredne veliko več kot tisto, kar bomo mi na novo ustvarili. Hvala. Dziękuję, pan poseł Flanagan. Hvala lepa. Thank you very much. Flanagan. Hvala lepa. Spet v tem poročilu, govorimo o tem, da moramo nahraniti svetovno prebivalstvo, vendar pa deveta cilj SKP to ni. Cilj SKP je, da bi nahranili sami sebe. To, da bomo nahranili svetovno prebivalstvo, kaj ni najbolj, da svet nahrani, nahrani sam sebe, to je najbolj trajnostno to ni rešitev za naše težave. In potem govorimo o krizah, kot da je to nekaj običajnega in kot da bo to običajno tudi v prihodnosti in da se bomo morali pa soočiti s tem. Po drugi strani pa sprejemamo ceto dogovor, ki je prišel na stranska vrata iz ozadja TTIP-ja, ki bo povzročil še več kriz. Skušamo razrešiti krizo, po drugi strani pa pravzaprav krizo povzročamo. Torej, potrebno se je bolje usklevati, paziti, kaj dela leva roka in kaj dela, ta, kaj dela desna. Posel, agliju, Hvala lepa, gospod. Hvala lepa. Govorimo o nihanju cen na kmetijskem področju. Nekdo je že dejal, da je to nedaven fenomen. Ne, ni. Spominjam se leta 1973, ko so cene zelo nihale, potem 1974 na področju sladkorja in kasneje na področju krompirja. Torej, to ni nič novega, tega ne moramo ustaviti, ker je odvisno od vremena. Vreme se pač obnaša tako, kot se in včasih pač pomeni, da kakšnega proizvoda ni in potem cene narastejo. Mi v Združenem kraljestvu in tudi v drugih državah se s tem znamo ukvarjati imamo terminske posle, ki omogočajo trgovanje v prihodnosti. In to je dobro prestalo preskus časa. Je pa veliko razočaren, da sedaj to v zakonodaji MIFID uvajamo ovire za trgovanje s terminskimi posli. Zeleni poslanci pravijo, da terminski posli pomenijo špekulacije, da s tem nimajo ljudje hrane. Da, res je, nekaj špekulacij je, vendar pa nasplošno uspeva temu trgu s terminskimi posli. Kmetje lahko malo špekulirajo, v mojem primeru imam celo mm, recijaj in Seveda si ne želim, da bi se institucije preveč umešavale v terminske posle. Potem pa še drugi način, spet delam to, kar počnem, sem vertikalno integriran svojo kmetijo z velikim prodajalcem na veliko in cena se vsak mesec prilagaja glede na ceno termil. To se dogaja torej. V moji državi to se lahko dogaja. Ne želim umešavanja v to politiko. Pan posel Evropa grupė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamė pranešėja, tikrai manau labai svarbus jūsų pranešimas. Ir... Hvala, gospod predsednik, gospod poročevalka. Mislim, da je vaše poročilo zelo pomembno. Opravili ste zelo veliko delo. Moramo pa priti tudi do konkretnih rezultatov in doseči, ne bo to samo mrtva črka na papirju. Eh, na nek način moramo odpreti novo perspektivo za eh, kmete in proizvajalce. Eh, ti dobivajo dohodek po zaslugi cen in agencij. V državah, kot je Litva, so subvencije med najnižjimi, prav tako so cene zelo nizke. In to kaže, da sta oba vidika povezana. In to je tudi razlog, eh, zaradi katerega moramo reševati težave povezane s pomočjo. Zelo pomembno je tudi, da se predvidijo ukrepi, ki si bodo prizadevali za zmanjšanje zlorab eh, strani monopolov. V baltskih državah so um, podjetja za predelavo in pa distribucijska podjetja monopolisti, ki narekujejo cene. In zato je prišlo do tega znižanja cen. Trpijo pa proizvajalci. Mislim, eh, da se ena kriza konča takrat, ko izbruhne druga. Krize bodo vedno obstajale. In zato moramo najti pravo formulo, obvezujočo formulo, zato da nadomestimo izgube za kmete. To moramo narediti na evropski ravni in če tega ne bomo storili, eh, mislim, da bodo določeni eh, sektori zelo ogroženi. Hvala lepa, poslanec Tarabela. Hvala. Eh, ne bom zelo obziran do gospede Laj, kajti moram biti tudi jasen in konkreten. Jasno je, da eh, komisija in eh, svet nista nič dosegla na tem področju in mi v parlamentu moramo dati jasno sporočilo. No, govori se o modernizaciji ukrepov za reševanje krize, mogoče bi Eh, tukaj lahko rekli tudi, da gre za instrumente za boj proti krizi. Zdaj smo priča zelo veliki nestanovitnosti cen. Pri mleku je cena nenormalno nizka. Vedno obstaja nestanovitnost cen v kmetijstvu, to je res. Ampak eh, letos oziroma v zadnjih letih eh, je ta volatilnost res največja. Eh, ko pogledamo tudi več desetletij nazaj. In uh, vi, gospa uh, Delaj, ste rekli, da državljane zanima, kaj mi tukaj počnemo. In prav imate, ko pravite, da je treba dati jasno sporočilo, ampak to mora biti sporočilo rešitve krize, s katero se danes soočamo v kmetijstvu. Veselim se že sodelovanja na tem področju. Pan posebno na nona. Oui, monsieur gospod Denanon. No, eh, kmetijstvo je drugačen sektor, kot so drugi. Eh, ta sektor je odvisen od eh, podnebja, od raznih bolezni, pa tudi od liberalne politike, ki jo je izbrala Evropa. In zdaj se soočamo s svojo odgovornostjo na tem področju. Nujna je neka minimalna stopna regulacije in upravljanja v tem sektorju. Eh, moramo doseči neko pravo stopno med eh, pretirano in pa premajhno proizvodnjo. Hmm, eh, to upravljanje, ki mora obstajati na tem področju, mora biti javno. Seveda imamo delno tudi zasebno upravljanje, ampak javno upravljanje je tukaj zelo pomembno. Imamo tudi vprašanje zavarovanj, potem cen. Eh, obzervatorija za cene, vendar pa eh, ne smemo dopustiti, da bo to samo še en organ več, ki ne bo ničesar prinesel obzervatorij za cene. Torej, <clears throat> mislim, da bomo morali odgovoriti na številna odprta vprašanja. Hvala lepa. Poslanka Šlajer. Hvala lepa. Predsednik. Joj. Slušalke so se mi zapletle v lase. Oprostite, torej, če se soočim s krizo, potem vidim, da govorimo o veliko sredstvih, kmetje pa od tega nimajo kaj dosti. In sedaj se zahvaljujem poročevalki. Tudi sama sem podala 20 predlogov spremem z gospodom Van de Kindlerjem, vendar pa vprašanje je, ali res gre za krizo ali ne. Kaj ti velika združenja proizvajalcev na nizozemskem pravijo, da bodo v prihodnosti cene mleka spet močno porasle. Tako da me seveda zanima, ali počnemo prave stvari. Mislim, da moramo kar se da hitro kaj doseči, vendar pa mislim tudi, da cene ne bodo tako hitro narasle veliko denarja, ni dobilo ustreznih sredstev, veliko kmetij je moralo nehati svojim. Istočasno pa moramo ohranjati družinske kmetije. Multinacionalke pa sedaj kupujejo zemlišča in nastajajo velikanski proizvajalci mleka, ki potem nadzorujejo vse. Torres Martinez. Pani posel Torres Martinez. Torres Martinez. Gracias. Am Hvala. Sama bi poudarila naslednje. E, ne smemo štartati iz napačnega izhodišča. Izziv za evropsko in svetovno kmetijstvo e, ni v tem, da se soočimo z naraščanjem prebivalstva, kaj ti proizvedemo veliko več, kot porabimo. 30 odstotkov e, obdelanih površin e, namenimo za eh, proizvodno živil, ki jih potem zavržemo. Poleg tega porabimo ogromno vode za to. Ne samo, da mečemo hrano v smeti, ampak eh, poleg tega eh, dovoljujemo, da na milijone ljudi umre od lakote vsak dan. To je netrajnosten sistem. Mislim, da bi se morali lotiti izvornega problema ne pa da zavajamo ljudi. Ta nestanovitnost cen ima številne razloge. Mi pa uh, govorimo o tem, da je prišlo do nestanovitnosti predvsem v letih 2007 in 2008. Takrat so nam reč uh, eh, velike organizacije začele špekulirati uh, na borzi, predvsem v Chicagu na začetku. Uh, ne govorimo dovolj o tem, kako bomo zaščitili kmete eh, na svetovnem trgu. To je trg, ki dovoljuje takšne nepoštene prakse. To je zločin proti človeštvu in nekdo mora to povedati. Evropska unija se mora boriti, da na mednarodni ravni spremeni to realnost in da oblikuje pravo zakonodajo. Samo tako bomo lahko zaščitili naše kmete, samo tako bomo lahko eh, zaščitili tudi samo skrbo eh, naših držav in zato smo tukaj, da to storimo. Hvala. Gospod Bogovič. Eh, pri krizi, ki je več kot evidentna, gre za več razlogov, na katere moramo odgovoriti z konkretnimi ukrepi. Eh, prvič je zmanjševanje sredstev, ki se, so venomer v, v proračunski politiki Evropske unije, vedno večji delež sredstev, ki so sicer pod kmetijsko postavko, pa so okoljske narave in tudi zmanjšujejo nek način prihodek za predlovalce hrane. Naslednja eh, zadeva, ki je nujno potrebna, se moramo opredeliti, ali bomo v prihodnje spremenili kmetijsko politiko v tej smeri, da bomo večji delež kot danes sredstev namenjen za zavarovanje rizikov, tako v klimatskem področju aktivnih, kot so namakanja, eh, kot so protitočne zaščite, pa tudi zavarovanja in pa tudi v tržnem delu. Poznamo ameriške številke, ki so posebej drugačne eh, od evropskih. Naslednja zadeva povezovanje v kmetijstvu ni v celi Evropi tega uspešnega povezovanja so države, kjer sploh še nimamo organizacij proizvajalcev in to je ena od rešitev, naslednja zagotovo spostavitev novih modelov prodaje artiklov, kjer se eh, lahko tudi s sodobnimi tehnologijami potrošnik in pa proizvajalec direktno povežeta brez velikih mestnih posrednikov. In na zadnje zelo resno bomo morali razmisliti o monopolih, ki si jih je ustvarila vele trgovina. Vidimo, da Evropo vlada pet do šest velikih trgovcev, posamezne države pa tudi dva do trije in to nikakor niso tržne razmere in če ne bomo temu rekli, bobo bob, eh, ste tudi teh problemov ne bomo rešili. Vse oddam te. Gospod Danta, hvala. Najprej bi se zahvalil kolegici Anželik Delaj, eh, ker je tako temeljito delala na tej težavni temi. Eh, v tem trenutku je ta tema tudi zelo občutljiva eh, in to kažejo številni prispevki, ki smo jih slišali. Eh, kmetje od nas veliko pričakujejo. In na kocki je tudi naša verodostojnost, ko gre za odnos do kmetovalcev. Parlament je že v preteklosti podal določene predloge, Eh, nekateri so bili sprejeti, druge sta svet in komisija eh, zavrnila. Eh, v prejšnjem mandatu smo veliko delali na tem področju, danes pa tudi prek predlogov sprememb skušamo zagotoviti, da bo komisija razložila šipko izvajanje določenih orodij. Ali gre tukaj za organizacije proizvajalcev, za razvijanje konkurenčnega prava in tako naprej zadnjih dveh letih eh, ukrepanje na tem področju ni bilo zadostno. Eh, ne vem, ali smo mislili, da krize ne bo več, ampak kriza še vedno obstaja. In mm, kolegica je tudi rekla, da je eh, kmetijstvo zelo povezano s podnebnimi pogoji, boleznimi in tako naprej. Zato potrebujemo tudi ukrepe za upravljanje trgov in za ukrepe za reševanje krize, ko gre za živilske proizvode. In v teh pogojih mislim, da moramo poskrbeti za evropsko kmetijstvo. Hvala. Ja, ja Gospod Müller, danes govorimo o instrumentih, na področju SKP za zmanjševanje njihan cen. Mislim, da se moramo vsi zahvaliti poročevalki, da nam je podala tako dobro osnovo za to. In vsi smo mnenja, da moramo sedaj v sklopu s SKP imeti instrument za upravljanje stveganja, ki bi jih morali bolje uporabiti. Tukaj obstajajo težave pri izvedbi in še prav posebno na tem področju prosim komisijo, da stvari izboljša in odpravi te težave. Vsi smo mnenja, da moramo ukrepiti pogajalsko pozicijo primarnih proizvajalcev, kar se tiče večjih multinacionalk in tukaj je seveda pomembna tudi celotna veriga živil. Prav tako pa moramo podpreti panožne akterje. Potrebno je zagoditi večje kompetence na področju podjetništva. To je potrebno podpreti še prav posebno pri kmetih. Čudila pa sem se in to moram jasno povedati, da je Nemčija kot edina država 28 terice imela nevezana neposredna plačila, da se potem zahteva, da ta nevezana neposredna količina ne bi uporabili za izravnavo cen. Če pa to jasno, natančno pogledamo, potem lahko rečemo, da ta nevezana neposredna plačila imajo svojo vlogo, še prav posebno v gorskih regijah, področje, kot da jaz pravim, je veliko sredstev steklo tudi v manjše kmetije, zato ker imamo sedaj hektorsko premijo po vsej Nemčiji enaka in ni tako, da bi, na primer, tisti, ki pridelujejo koruzo ali pšenico, bili privilegirani. Zato moramo torej paziti, da tega ne bi črtali, ker se ne da dokazati, da bi to morali storiti. Nemčija dokazuje ravno nasprotno. Hvala lepa še enkrat za sodelovanje. Ajtama. Yes, thank you very much. Uh, Hvala lepa, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za vse sestanke, ki jih je organizirala na to specifično temo, naprimer o Strasburu. Zelo zanimivo je bilo videti, kako druge države po svetu se tega lotevajo in kakšne so njihove izkušnje, naprimer s finančnimi urodi za reševanje te problematike. Kot so kolegi že dejali, njihanje cen ni nič novega, to bo ostalo, tudi globalizacija se bo nadaljevala to ni nič novega. Naj si želimo ali ne, cene kmetijskih proizvodov pač se oblikujejo glede na globalne cene, zato mora sektor biti odporen in konkurenčen na nestanovitnost cen. Orodje za upravljanje steganje, pa tudi več sodelovanja v sektorju in dobavni verigi lahko tem, pri tem pomagajo. Mislim, da se moramo odmakniti od neposredne podpore subvencij in kriznih podpornih sistemov, ker to ni strukturna politika, najti pa moramo strukturne rešitve. Pravko, davkoplačevalci ne razumejo prav dobro, odkot sredstva, kam sredstva gredo, še prav posebno, če so cene medijskih proizvodov visoke, pa še vedno imamo subvencije. Mislim, da moramo najti boljše rešitve. Zelo zanimivo se mi torej zdi, ko se ogledam trenutno urode za upravljanje s tveganji, ki jih že imamo na voljo, zavarovanje in tako dalje, zakaj se to orodje tako malo uporablja in kaj se lahko iz tega naučimo in kako lahko stvari izboljšamo. Hvala. Žikuje pa je posel Hojbuš. Hojbuš. Ja, herzlichen Dank. E, Hvala lepa. Najprej, kar se tiče njiha en, o tem vedno znova govorimo. Seveda so kmetje vedno imeli upravka s tem, imeli so različne žetve, različno dobre pridelke. Tako pa če bilo, samo da so kmete še vedno lahko zaslužili. Torej, slaba letina, potem pa dve, tri dobre, to se da prebariti. V zadnjih desetih letih pa so večinoma imeli primankla in potem so seveda nihanja pa že težava, še prav posebno, če so tako velika kot sedaj. Hvala lepa za to poročilo, zelo veliko je dobrih elementov. Zelo zanimivo je, da se razmišlja samo o finančnih zavarovanjih, nimamo pa instrumentov, kako bomo ravnali s proizvodno samo, kako bomo dosegli ustrezno obnašanje na trgu in kako bomo prilagajali proizvodno. Razmišlja se o tem, da bi potrebovali strukture za kmete, vendar pa pravih instrumentov za prilagoditev proizvodnje nimamo. Del teh nestanovitnih trgov predstavlja tudi popolna deregulacija kmetijskih trgov. Po mojem mnenju je bila to velika politična napaka in tukaj bomo sedaj spet morali regulirati in to ustaviti. In to bo šlo tudi brez davkopačevalskega denarja. Buda. Gospod Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte uh, pe scurt legat de ceea ce înseamnă boala de... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na kratko o nihanju cen. Mislim, da moramo, zdaj moramo zastaviti vprašanje, kaj pomeni eh, korektna eh, cena. Gre za to, eh, da določimo neko ustrezno ceno za nek proizvod eh, in potem se moramo odločiti, ali je cena ustrezna za eh, ta proizvod. Danes jutraj sem bral članek o stavki v Franciji zoper veliko podjetje, ki proizvaja mleko in mlečne proizvode in to podjetje eh, plačuje 15 eh, eh, evrov za tono mleka, medtem ko bi proizvajalci pravzaprav potrebovali 50 evrov. Torej, ali bomo proizvajalce prisilili v to, da prodajajo svoje mleko pod ceno proizvodnje samo zaradi tega, ker so to prisiljeni storiti. Kako zagotoviti, da bi lahko proizvajalci pokrili svoje stroške? Ne gre za to, da bi eh, proizvajalci eh, radi eh, imeli luksuzno življenje, gre za zagotavljanje zaslužka in za preživetje na trgu. Vse to so zelo pomembni, o tem bo potrebno še razpravljati. Kmetovalcem moramo omogočiti, da se povežejo v skupine, kajti pred kratkim eh, smo se soočali tudi z uh, velikimi podnebnimi uh, spremembami oziroma posledicami teh sprememb in potrebujemo ustrezne mehanizme, da proizvajalce zaslužim, uh, zaščitimo tudi pred tem. Gospod Hojslik. Ja, Hvala lepa. Jasno moramo povedati, da to ni prvo poročilo na to temo in tudi ne bo zadnje. Težava je komisija in svet, ne želi regulirati. In sedaj je potem vprašanje, kako bomo s tem ravnali. Če bomo podali lepe predloge, potem pa vse to pristane v smetnjaku. Tega si ne moremo dobrevati kot parlament na dolgi rok, kajti tako bomo postali neverodostojni. Kar se tiče celotnih formulacij, ki jih imamo, govorimo o cenovnih nihanjih. Ni potrebno govoriti o tem gre za prosti pad cen. To moramo tako imenovati. Tendenca je taka, da kmetje vedno manj služijo. To je tista glavna težava. In to bi se moralo spremeniti. Zato me veseli, da je gospod Anton dejal, da moramo res premisliti o tem, da bi spet uravnotežili trge in regulirali tudi količino. Če imamo preveč mleka, potem nam ne bo nikoli uspelo doseči višjih cen. Potem bomo imeli vedno težave, sem nišče tega ne bo strezno lotil. Potem bi morali premisliti, ali je liberalizacija bila ustrezna politika v zadnjih letih. Verjetno bomo to doživeli tudi na trgu sladkorja, da je bila napaka, da ne uporabljamo več instrumentov, ki smo jih prej imeli. Zato, torej, da hteva še enkrat, in to je temeljna misel, da razmislimo, ali bomo nadaljevali politiko liberalizacije s par kozmetičnimi spremembami in sklepamo enega in sklepamo en prostotrinski sporozum za drugim. Vidimo pa, da je vedno manj prihodkov, proizvajamo vedno več. Sedaj nekaj želimo spremeniti prek eh, skladov za zavarovanje, vendar pa to ne bo dovolj. Potrebno je temeljito spremeniti našo politiko, sicer iz tega ne bomo mogli iziti. Andrew. Andrew? <coughs> Euh, ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, V tej razpravi smo lahko hitro ugotovili, da je nihanje cen v eh, središču kmetijskega modela in rad bi se zahvalil uh, za to poročilo gospe eh, Dehej. In nihanje cen uh, ne more biti uh, nekakšen ukrep, gre bolj za posledico, posledico celotne uh, situacije in potrebno je poskrbeti za ustrezno analizo. Znašli smo se v situaciji, v kakršni smo, to je bilo že povedano, ampak potrebujemo nek instrument za upravljanje trga. Glede na eh, situacijo, v kakršni smo se znašli, glede na konkurenco, mislim, da ni dovolj, če se skupaj prepustimo samo eh, samoregulaciji. Tudi eh, organizacija kmetov eh, sama po sebi ne bo zadostovala. Ne moremo tudi ne najti enotnih rešitev, potrebujemo nekakšno mešanico različnih možnosti. mogoče ni potrebno uporabiti vseh instrumentov hkrati, ampak je potrebno uporabiti različne instrumente. Torej, potrebno je analizirati situacijo in ugotoviti, kako bi eh, lahko naredili instrumente učinkovitejše. Kaj ti zelo jasno je, da to vprašanje nihanje cen ogroža a, a, eh, varnost oskrbe eh, z a, eh, živili. In tukaj a, je potrebno upoštevati tudi tiste kmete, ki a, delujejo na težavnih področjih, kot recimo na hribovitih področjih ali pa na oddaljenih področjih. Torej potrebujemo različne instrumente, ki bodo temu prilagojeni. Bardzo dziękuję. Posiwi... Hvala lepa. Sedaj pa še predstavnik komisije. Ne, ne želi. Dlatego, že tako blizu sediš. No, še nekdo? Aha, preblizu sedite. Aha, gospod Des še. Prosim. Ja, dank, Hvala lepa. Predsednik, da, spregledali ste me. Naj bom kratek. Nedavno sem bil na seminarju v Minhnu, kjer smo govorili o sodelovanju med globalnimi kmetijskimi trgi. Dejali so nam, da imamo 12 milijonov ton manj eh, pšenice v Franciji zaradi slabe letine in potem bo seveda se cena pšenice zvišala. Potem pa smo slišali, da imamo v Ukrajini in v Rusiji rekordne količine in se bo vse skupaj izravnalo, globalno gledano. Rusija bo letos največji izvoznik pšenice globalno gledano. In tukaj torej vidimo, kako povezana je globalno gledano že kmetijska politika. Pa o tem, kar je govorila gospa Müller, v Nemčiji smo sklenili, da bomo do 2019 podpirali vsak hektar na enak način. 50 hektarjev dobi 50 tisoč evrov, pa naj se gre za kmetijo, ki ima krave v Algoju ali karkoli drugega, ki je druge. Torej, tukaj imamo že take ukrepe, mislim, da bi morda morali to uvesti tudi v nekaterih drugih državah. Slišim pa od kmetov, da je poprečna kmetija velika na Bajarskem 40 hektarjev, da potrebujemo ukrepe, ki bi pomagali kar se tiče plačevanja davkov, kot naprimer imajo dobro letino, morajo plačevati visoke davke. In dobro je bilo, če bi imeli pri slabih letinah kakšne uprostitve pri davkih. Kolega Andrej je že spregovoril o tem, s posamičnimi ukrepi vsega ne bomo mogli oditi. Potrebujemo sklop ukrepov, zato da bomo kmetom po Evropi pomagali. K temu spada tudi socialno področje. Sicer nimamo pristojnosti, kar se tiče socialne, vendar pa mislim, da moramo razpravljati o tem, kaj bi lahko storili na socialnem področju, da bi bolj podprli kmečke družine. Resnično moramo tukaj razpravljati zelo na široko. Naj pa se zahvalim kolegici Anželik, tudi v imenu ELS, da se lotirati tega pomembnega vprašanja, mislim, da lahko skupaj najdemo odgovore na izzive, ki jih potrebujemo, da bi tržno gospodarstvo spet imelo perspektivo v Evropi. In potem še zadnja pripomba. To, kar je kmetijstvo v zadnjih desetletjih pripomoglo. Leta 1961 sem prvič prodajal pšenico. Smel sem to za, v imenu očeta za 200 gramov. Sem si lahko kupil dnevni časopis. Danes potrebujem 6000 gramov, 30 krat več, da si kupim časopis. Torej, vidimo, koliko je kmetijstvo prispevalo k boljši skrbi z živili. Pa ni prav šte des. Gospod des, ja, ampak tudi tukaj so veliko bolj debeli sedaj, imajo več strani. Že, že, že gazeti so dužo grubše in dlatego... Torej, še enkrat ponavljam, treba več plačati za, za časopise, ker imajo časopise zdaj več. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Kriza, s katero se srečujejo eh, evropski kmetovalci, eh, je kriza, ki nas eh, vodi v iskanje rešitev z poročilom na lastno pobudo moramo identificirati eh, temeljne smernice, ki eh, jih je potrebno uresničiti za to, da bi našli ustrezne rešitve. Eh, z veseljem bi prisluhnila komisiji danes popovdne, z veseljem bi prisluhnila njihovim predlogom komisiji, in uh, kaj menijo o uh, ukrepih eh, ki, oziroma o instrumentih, ki jih imamo trenutno na voljo. Kolega Dantan je menil, da je teh instrumentov premalo, da je uh, izvajanje uh, prešipko. Torej, zanima me, kaj o tem meni komisija. Kajti ne gre za to, da izumljamo neke nove instrumente, Seveda ni ene eh, same rešitve, kajti če bi eh, takšno rešitev imeli, bi jo najbrž komisija že predstavila. Gre za to, eh, da sprejmemo sklop instrumentov, ki bi jih lahko uporabljale države članice. Države članice lahko poskrbijo potem za ustrezno analizo, komisija pa mora predlagati dobre ukrepe kaj eh, naj povem v zaključek, kaj ti eh, predvsej natrpan je naš današnji eh, dnevni red. Mislim, da današnja razprava lahko vodi tudi v razmislek o prihodnji evropski kmetijski politiki. Tisti poslanci, ki prvič eh, opravljajo eh, svoj poslanski mandat, eh, morajo pokazati skupaj z bolj izkušenimi poslanci, da smo sposobni zagotoviti preživetje evropskih kmetov v Evropski uniji. Našim potrošnikom pa moramo zagotoviti proizvode, ki bodo kakovostni, eh, ki eh, se bodo prodajali po ugodni ceni. Le na ta način bomo lahko zagotovili varnost eh, oskrbe z živili. Hvala lepa. Hvala lepa. To je res pomembna tema. Proizvodna v kmetijstvu je seveda odvisna od naravnih razmer. Veliko je nihan, to je običajna stvar če potem presežka v ustrednem času ne vzamemo strga, potem ima to vpliv na trg. In potem pride do znižanja cen. Torej, enostavno je potrebno imeti ustrezne instrumente za posredovanje, intervencijske instrumente, ki smo se jih znebili, sveda proti mnenju parlamenta. Potem imamo tudi zelo veliko špekulacij, da preanaliziramo cene terminskih poslov, ko so eh, cene mleka začele padati. Tukaj je bilo zelo očitno, kaj se je zgodilo. In potem kasneje lahko potem proizvajalce dlje časa zadržijo pri nizkih cenah, prisilijo niže cene. Cene, ki so jih dosegli v času špekulacij. Torej, je to potem obratna regulacija, tisto, o kateri je govoril Agnew, in potem globalni trgi. Sveda se cen pšenice ne določa v Evropi, ampak je druge. Enostavno smo premajhen proizvajalec globalno gledano. Torej, gotovo se bomo na to še vračali, kar se tiče globalnih pogojev, ki vplivajo na pogoje pri nas. O tem smo že govorili tudi do povdne. Hvala lepa. Kar se tiče tega poročila, ga bomo sprejeli 8. novembra. Tako, sedaj pa letno poročilo v politike EU na področju konkurence. Poročevalec je gospod poslanec tam ta. Pristojni odbor je odbor Ekon. Avtor poročila v Ekonu pa je Tibor Sani. Dobro. Mislim, da lahko kar dam besedo gospodu Dantanu, da nam pove več o tem poročilu. mislim, da bo seveda kot strokovnjak lahko povedal veliko glede politike na področju konkurence. Prosim, gospod Danta. Hvala, gospod predsedajoč. Vsako leto Evropska komisija Evropskemu parlamentu predstavi poročilo o izvajanju politike na področju konkurence. Doslej odbor za kmetijstvo eh, ni bil v skupini tistih odborov, ki eh, imajo pravico podati mnenje na to, mne, na to temo. Koordinatori so se odločili drugače letos eh, in vesel sem zaradi tega, kaj te situacija na trgu, eh, pogoji na trgu v eh, tem trenutku so takšni, da uh, je potrebna uh, pomoč eh, tako strani Evropske komisije, kakor tudi strani držav članic. Uh, Evropsko sodišče je že večkrat upozorilo na, uh, član, na člena 39 in 40 uh, pogodbe o delovanju Evropske unije, in ta dva člena omogočata tradicionalno uporabo člena 101 glede eh, konkurence. V letnem poročilu eh, imamo le eh, kratka, kratke navedbe kmetijstva. Novembra je bila objavljena direktiva na temo treh sektorjev, ki smo jih obravnavali eh, v okviru reforme. Gre za olčno olje, eh, za goveje meso eh, in pa za druge kakavostne proizvode, kot je recimo šunka. Potem so bile izvedene eh, določene preiskave glede na krizo, ki se je pojavila eh, v mlečnem sektorju. Evropski parlament eh, mora v svojem poročilu opozoriti na to, da želi, da se zadeve spremenijo. Cene so se znižale eh, leta 67 eh, in Evropa eh, danes je posebno drugačna. Veliko je brezposelnih in zaradi tega je potrebno razmisliti o tem, kakšen vpliv bi imelo znižanje cen na zaposlovanje v Evropski uniji po eh, tekstilni industriji in po številnih drugih eh, sektorjih, eh, ki so že bili predmet tega razmisleka, je sedaj na vrsti kmetijstvo. In čas je, da razmislimo o tem, kaj storiti glede pravil, ki veljajo že več kot 60 let potrebno uh, je razmisliti o tem, eh, kaj je pravzaprav na kocki, kateri uh, izzivi nas čakajo. Poskrbeti moramo za ustrezne predloge in potem te predložiti komisarju. Predlagati moramo direktive za druge sektorje, kjer je potrebno pojasnila. Kajti eh, zelo jasno je, da je v številnih eh, državah eh, članicah prišlo do težav zaradi nepoznavanja prava z področja konkurence. Tem se je potrebno zastaviti tudi vprašanje glede eh, tega, kako pomembna je vloga proizvajalcev. Kolikica Magines je v svojem poročilu to tudi izpostavila. Eh, in sicer odnos med proizvajalci in pa uh, distributerji. mislim, eh, da moramo eh, nadaljevati eh, skupaj in da si moramo skupaj prizadevati, da izboljšamo delovanje živilske verige. Le na ta način bomo dali boljše možnosti tudi proizvajalcem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa prosimo predstavnika DGE konkurenca za predstavitev. Prosim. Oh, thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lepa. Predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, najprej bi se vam rad zahvalil, da ste povabili dva generalna direktorja GDA konkurenca za predstavitev letnega poročila politike EU na področju konkurence za 2015. Veseli smo, da vam lahko na kratko pojasnimo, kaj smo počeli leta 2015 in seveda bomo z veseljem odgovarjali na vaše vprašanja. Prva prosojnica, tukaj bi vam rad predstavljal okvir naše predstavitve. Imamo približno 10 minut, tako da bom predvsej hiter poročali bomo o naših dejavnostih leta 2015, kar se tiče proti trustovskih operacij, smernice za skupno prodajo olivnega olja, govedine in eh, nekaterih pridelkov, prav tako tudi tržno situacijo v kmetijstvo po leti 2015 in odgovor državčanic, potem pa še čezmejne omitve prodaje na področju živil, prav tako pa bomo tudi imeli spremljavo študije o moderni prodaji na drobno. Prav tako pa bomo seveda potem skušali ugotoviti tudi, katere eh, preiskave smo imeli pri združitvah. Veliko je področje, kar se tiče kmetijskega sektorja. Mislim, da ima ta parlament in komisija podobne cilje. Želimo si, da bi sektor bil bolj enakopraven in bolj konkurenčen. Želimo si, da bi bil bolj zelen in tudi bolj trajnosten. Prav tako vemo, da naši kmeti soočajo s kar precej težavami. Potrošniki vedno znova povečujejo svoje zahteve, želijo si trajnostnih, boljših proizvodov in želijo si sledljivih proizvodov. Prav tako so kmeti soočeni s poslovnimi partnerji, ki so zelo močni, naj si gre za predelovalce, proizvajalce, večja podjetja in pogosto so v neenakopravnem položaju zaradi strukture kmetijskih trgov. Kmetje so pogosto tudi v slabšem položaju, kar se tiče pogajanj, ko se z njimi pogajajo. Prav tako pa se soočajo s hudo konkurenco tudi z uvozom z trgov izven EU rešitve so, da povečamo učinkovitost in trajnost eh, pridelave. To bo potem povečalo tudi zaslužke. To lahko povečamo eh, s horizontalno in vertikalno integracijo, prav tako pa lahko povečamo tudi njihovo pogajalsko moč. Parlament in vaš odbor igrajo odločilno vlogo so igrali odločeno vlogo pri zadnji reformi SKP, ko smo podali kar nekaj predlogov za izjeme v skladu s tem. Skupaj s Fajetom ste se odločili za sprejetje novih pravil, kar se tiče nekaterih proizvodov, govedine in trečega mesa. Leta 2015 je potem komisija izdala nove smernice za antitrastovske operacije v teh sektorjih. Kar se tiče teh smernic, pa so bile objavljene novembra 2015 in temeljijo na enakih načelih, da povečamo trajnost, učinkovitost, eh, pogajalsko moč in da ohranimo tržno orientiran pristop vsod. To dovoljuje proizvajalcem, da lahko podajo pod določenimi pogoji in tako ta, te smernice zagotavljajo varovalke in gotovost za kmete. Seveda ni to dovolj. Ni dovolj imeti to samo zapisano, to mora postati tudi praksa. Lahko se vprašamo, ali se te izjeme uporabljajo strani kmetov in ali se to izvaja. Naj vas spomnim, da ni minilo niti leto od sprejetja smernic in ker ni zahteve po predhodni avtorizaciji in notifikaciji, žal nimamo statističnih podatkov o tem, koliko se nova pravila uporabljajo. Kakorkoli že, vemo, da nismo imeli negativnih povratnih informacij od objave teh smernic, prav tako pa tudi sodišča ali pristojni organi niso spraševali o kakšnih tekočih zadevah. Še naprej pozorno spremljamo izvajanje smernic, spremljamo vse aktive na trgu skupaj s kolegi v GDA Green, kmalo vam bomo tudi poročali o tem. Tako, sedaj pa bi se rad dotaknil druge največje teme. Tržna situacija na področju kmetijstva po letu 2015 in odgovori držav članic. Ni mi potrebno spominjati na krizo mlečnem in prašičem sektorju, ki so se zgodili, eh, začeli 2015. Morda bi izpostavil in omenil različne pobude v različnih državah članicah kot odziv na to. V nekaterih državah članicah so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti in za zmanjšanje regulativnih bremen za kmete. Od drugih pa so se dogovorili za dvig cen ali dali preferenco nacionalnim proizvodom. Protekcionistične operacije lahko pomenijo veliko fragmentacijo evropskega trga. Karteli in protekcionistične pude bodo verjetno nezdružljivi s pravili o konkurenčnosti in bodo uvirali uvoz iz drugih držav članic. Vsi kmeti v EU bi vedno morali imeti pošteno možnost da imajo dostop do skupnega trga, celotnega skupnega trga. Noben kmet ne bi smel drugega kmeta v EU skušati odvrniti od prodaje kjerkoli po EU. Zato seveda se nam zdi to pomembno vprašanje in bi seveda želeli slišati morda danes ali drugič vaše mnenje posamezno ali kolektivno na to temo specifično. Kaj počnemo na tem področju? Komisija trenutno analizira podatke, ki jih dobivamo. Dobili smo nekaj pritožb in še vedno spremljamo evropski trg, kjer bi lahko prišlo do kakršnekoli ukrepov, ki kršijo normalno delovanje enotnega trga. Naj omenim še poseben primer, ki nas je zaposloval še pred krizo, zgodaj 2015, to je primer Legume de France. To je bil dogovor med Carrefourjem in glavno federacijo pridelovalcev zelenjave Legume de France. Želeli so omejiti javno naročilo na Legume de France in so želeli izključiti druge države francoskega trga. To je bil prvi tak dogovor in je bil omejen samo na Carrefour, na prodajalce na drobno. In komisija začela preiskave, se je Carrefour temu odrekel. Zato smo torej zaključili preiskavo in ni bilo zaključko o kršitvah. Sedaj pa še tretja tema, teritorijalne in čezmejne omejitve v živilskem sektorju. To se imenuje tudi sporedna trgovina, omejitve na tem področju. Tudi tukaj smo se ogledovali razlike med cenami za potrošnike pri živilih. Razlike v cenah niso same po sebi kršitev konkurenčne politike in se lahko razlagajo z različnimi faktorji. Naprimer, lahko ima to regulativno podlago, različne davčne stopnje, odprijalni časi trgovin, različno delovanje trgovcev po državah, vse to lahko vodi do različnih cen. Vendar pa to lahko razloži samo del razlik med cenami med državami in članicami. Potem je možno še, da dobavitelji zaračunavajo različne cene na različnih trgih in onemogočajo prenos proizvodov s trgov z nižjimi cenami na trge z višjimi. To so omejitve, ki so včasih upravičene, legal, eh, torej pravno in ekonomsko, včasih pa ne. In v tistih primerjih mora komisija ukrepati. To vedno vodi do našega temeljnega načela, da moramo ohraniti skupni trg. In potem, za konec, junija letos smo kot rezultat našega dela leta 2015 odprli specifičen primer proti ABF in BEF, proizvajalcu piva, zato da bi se ogledali, ali je zlorabil dominantni položaj v Belgiji, ko je dovolil čez sektorsko prodajo piva z Nizozemske in Francije v Belgijo. Naslednja prosojnica pa kaže naše delo 2015. To je bilo spremljanje študije o vodeni kdaj na drobno. To smo objavili oktober 2014. Od takrat pa smo preiskali nadaljni razvoj različnih vidikov te študije, ki govorijo o razvoju izbire in inovacij v živilskem sektorju. Prav tako pa trenutno spremljamo tudi enega od zaključkov študije, namreč, da lahko se povečajo zasebne znamke prodajalcev na drobno, da se potem inovacije zmanjšajo. In to potem prizadene ne samo potrošnike, temveč tudi kmete in manjše proizvajalce živil. Glede konkurenca nadaljne informacije in videli bomo, ali bomo sprožili postopek. In potem še zadnja prosojnica, upam, da ne izkoriščam preveč vašega časa. Tukaj bi omenil nekaj glavnih primerov v živilski industriji, ker smo pregledali pravzaprav vse evropske združitve. Prvi primer je bil sprejet pogojno, čeprav smo imeli zadržke, šele ko so podjetja popravila določene zadeve, ki bodo popravila konkurenco, lahko to potem brez pogojno dovolimo. Potem pa Danish Crown Tikan tukaj smo imeli dve klavnici, kmečki zadrugi, ki bi se naj združili na nizozemskem in nismo imeli težav s tem. Vendar pa potem organ za konkurenco na danskem je že si ugledal ta primer. Tako, in potem končno še nekaj o državni pomoči v kmetijskem sektorju. Kot veste, je to odgovornost GD Agri in podržarskega razvoja. Kolegi so želeli, da predstavim tudi to prosojnico, vendar pa smo seveda pripravljeni odgovoriti na vaše vprašanja tudi na to temo. Tako kot veliko drugih primerov, pa je temeljna politika na področju državne pomoči, da odobrimo pomoč le, če se pomoč lahko smatra za tako imenovano dobro, torej, ko prispeva k rasti podežarske ekonomije in izboljša življenje na teh področjih. Leta 2015 je bilo registriranih 700 novih primerov državne pomoči, večina je bila v svežnju izjem. In s tem bi torej zaključil predsednik, moji kolegi in jaz sam pa bomo z veseljem odgovarjali na vaše vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Zelo pomembno je, da torej pri kmetijskih elementih slišimo tudi druge, ne samo GDA gre, temveč tudi drugi generalni direktorati morajo priti k nam in to ponazoriti in kaj povedati o tem. Kaj ti kmetijstvo je pomembna dejavnost in je seveda predmet tudi različnih ekonomskih operacij, zato je pomembno, da komisija pošle tudi druge generalne direktorate, ne samo Agri. Tako, sedaj pa izmenjava mnen, razprava. Vprašanja bodo seveda tudi za GD konkurenca. Najprej gospod Kalinovski, prosim. Hvala lepa, predsednik. Imam vprašanja za komisijo. Gre seveda za konkurenčnost. Prav tako pa gre konkretno za koncesije v Ukrajini, kar se tiče carinskih dajatev. Komisija je nameravala dovoliti nadaljne kontingente za Ukrajino, kateri proizvodi in koliko bo tega. Potem drugo vprašanje, ki je povezano s tem, ali je komisija opravila analizo grožen, kar se tiče potem vpliva teh izjem za Ukrajino na druge, tudi na Polsko, naprimer. In potem, ali imamo strani Ukrajine, kakšne prošne strani države same, torej Ukrajine, gre torej za to ravno prvo analizo, kar se tiče grožen za kmetijstvo v EU, za uvoznike v EU. In potem še nekaj, kar me nekoliko skrbi, da komisija parlamento namreč ne podaja temeljnih informacij. Hvala lepa. Gospod Agnjo. We're talking about Hvala lepa. Govorimo o konkurenčnih pravilih. Seveda, supermarketi so konkurenčni drug drugemu in to je očitno. Prav tako morajo zadostiti torej, svojim potrošnikom. To je lahko proti kmetom, kajti to vodi na močan pritisk na dobavitelje in na nekatere nepoštene prakse. V Združenem kraljestvu smo se skušali s tem ukvarjati lani. Imamo nekakšnega sozakonodajalca, ki spremlja prodajo drobno, nadzoruje velike trgovinske verige, ki kupujejo od svojih dobaviteljev in cene. In ta institucija, moram reči, ni storila nič v prvem letu. To me je skrbelo. Nedavno pa je gospod Teken dejansko uspela z nečim. 1,2 milijona funtov kazni je naložila enemu od večjih podjetij, ki kupujejo nadrobno. To je torej pomenilo določen razvoj dogodkov, In morda je dobro, da s prstom kaže na eh, take trgovinske verige. Torej začeli smo v Združenem kraljestvu s tem, da želimo pa si zakonodaje in institucije tukaj, ki bi spodkopavale ta naš organ za spremljanje cen. Naj sedaj povezujem to s konkurenčnostjo. Konkurenčnost seveda vključuje tudi zakonodajo na področju državnih pomoči. Apple bo moral plačati 11 milijard funtov irski zato ker niso spoštovali pravil državne pomoči. In seveda bi rad slišal naše irske poslance, trije so mislim, da v dvorani, kaj si mislijo o tem. Hvala lepa. Zdžinkuje pani posel Sanova. Hvala lepa, gospa Senra. Eh, Hvala, gospod predsednik. Eh, meni se ta razprava zdi zelo pomembna. Verjamem namreč, da so konkurenčna pravila bila doslej namenjena predvsem temu, da so cene ostajale zelo nizke v proizvodnem sektorju. Kljub temu pa je to zelo pomemben instrument eh, za to, da veliki distributeri hrane še naprej eh, koristijo te nizke cene. In če govorimo o nestanovitnosti cen, kot smo o tem govorili prej, potem moramo zagotoviti pogajalsko možnost, eh, ko gre za minimalne cene za proizvajalce. Mislim, da moramo pregledati konkurenčna pravila na tem področju. Pa še ena stvar je pomembna in mislim, da je gospod Dantan to že omenil. Namreč, kako Eh, to vpliva na zaposlovanje na podeželju, pa ne samo eh, na področju izgubljenih delovnih mest eh, ali delovnih mest, ki jih manjka, ampak gre tudi za kakovost delovnih mest. Ehm, zaposleni na podeželju so pogosto ogroženi, imajo prekarna delovna mesta. pogosto migranski delavci opravljajo razna dela na podeželju. Mislim, da je vse to tudi treba upoštevati. Ne smemo biti hinavski še naprej in obravnavati moramo vprašanje konkurenčnosti in pa konkurence, kajti to vprašanje gre danes predvsem v korist velikih distributerjev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Des. Ja, vsem dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Dantano. In za poročilo komisije. Vendar pa tukaj smo zgrešili temo. Ne gre za nelojalno konkurenco in trgovinske prakse. Ravno kar, ravno kar sem iskal členek iz Špigla, nemškega tednika, in tukaj je menedžer, ki je bil zaposlen pri en od eh, trgovcev na drobno, da so šikanirali svoje zaposlene, da je prihajalo do trajnega stresa. V tem članku pa je zapisano to tudi v povezavi s kmetijstvom. In eh, glede konkurenca bi morali tukaj kaj postoriti. Mislim, da je pristop napačen koncern, je potrebno preveriti, kako interno ravnajo s svojimi sodelavci in kako potem ravnajo pri nakupu proizvodov. Tukaj imam seznam trgovcev na drobno, kaj se zahtevajo od proizvajalcev. To gre prek zakonodaje. Če bi vse to morali izvesti, bi morali na Bavarskem zapreti 30 tisoč mlečnih kmetij, ker teh pogojev ne morejo izpolniti. In glede konkurenca v Bruslju spi. V bistvu morate ukrepati, da ne bodo manjša, manjše kmetije uničene strani teh koncernov. Moja skupina je že pred meseci sklenila, da bomo to obnašanje morali množično preverjati. Kolegica Magines tudi pripravlja poročilo na to temo te trgovinske prakse je potrebno preiskati. To je potrebno, zato da bi kmetijstvo v prihodnosti sploh še imelo možnost. Imamo neenake trgovinske pogoje, tukaj mora komisija posredovati, sicer bodo mali kmetije propadali. Pan posel Flanagan. Gospod Flanagan. Uh, thank you very much. Um... Hvala lepa. Lidl je nedavno na Irskem napovedal, da bodo plačevali bolj poštene cene. Vendar pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Tudi na Twitterju sem o tem poprašal. Zanima me, ali se bo to res zgodilo, ali bodo tudi trgovcem, ki prodajajo v trgovinah Lidla, plačevali bolje. Morda bi morali imeti nov moto. Uh, Lidl, pojite k vragu. Sveda, moramo nekaj spremeniti. Ni enostavno. Da pa kako? Predsednik komisije je dejal, da bi kmetje morali biti bolj trajnostni in učinkoviti. Vsaka povečava pri učinkovitosti v preteklosti je, se je izjalovila. Dobro, morajo povečati učinkovitost, vendar pa kaj storimo potem, da bomo zagotovili, da imajo potem še tisto nekaj malega denarja, da lahko preživijo kajti v tem trenutku, če bodo tako učinkoviti, da potem sploh ne bo več dobička, potem bo seveda jasno, da bodo supermarketi kupovali po teh cenah in ne bodo imeli sploh dobička. Zdi se, da skušajo zniževati cene vaš čas. To moramo spremeniti. Vaš čas slišimo o Ryanairu, kako so preveliki, kako jim ne dovolijo, da bi kupili Erlingos na Irskem, ker imajo previsok delež. Kaj pa se tiče Lidla, Teska na Irskem? in po Evropi, pa mislim, da težav s tem ni. Tukaj pa ne reguliramo. Za eno panogo lahko, za drugo pa ne. Ne, ne razumem, zakaj je to tako. Morda mi lahko razložite. In poslanec Agnew, sem eden tistih irskih poslancev, seveda nisem preveč ponosen na to danes, da torej prosjačimo za naložbe mnenja sem, da mora EU prekleto poskrbeti zase. Vendar pa, če smo soverena država, potem moramo tudi imeti tako politiko na področju davko, da ne bomo prosjačili. Seveda, sosedi niso vedno prijatelji, včasih se potrebno boriti za posle, vendar pa jasno je, da imamo veliko sovražnikov in čez nekaj časa nas bo to kar precej stalo. Kaj mislim jaz? Mislim, da ne smemo počakati, da nas bo Big Brother po rokah, da storimo pravo stvar. Potrebno je storiti tisto pravo stvar, tisto, kar je potrebno že sedaj, zato ker je to prav. Minuti, bardzo proszę. Pani poseł Schleier. Pani poseł Schleier. Gospa Schreier. Hvala lepa poskušala bom biti kratka. Konkretno vprašanje. Ali ne bi bilo potrebno sprožiti eh, ustreznih eh, zakonodajnih postopkov? Imeli smo vprašanje, eh, imeli smo pogovor s gospom Guinness in hitro smo ugotovili, kako težko je sprožiti to vrstne postopke. Trgovina na drobno tam se ustvarjajo cene, eh, določajo cene, eh, kako bomo eh, poskrbeli za ustrezno plačilo za proizvajalce. Proizvajalca liter mleka stane 31 centov. Lahko izračunavamo tako ali drugače, ampak če upoštevamo eh, trajnost in pravičnost eh, in pri tem razmišljamo še o ustvarjanju novih delovnih mest, eh, pogosto pozabimo na kmete. Gospod Mukarti, najlepša hvala. Mislim, da tudi Agri pripravlja poročilo na to temo kajti eh, konkurenca vpliva na vsa eh, volilna okrožja, ki jih zastopamo, še prav posebej pa vpliva na eh, naše kmetovalce. Tukaj gre seveda tudi za teme, ki segajo v naše področje. anekdote eh, ali pa eh, sumničavost eh, posameznikov pogosto pride na všesa tudi komisiji. Recimo trgovanje z govejim mesom naj bi potekalo pri nas doma preko posameznih kartelov in na to smo upozorili tudi Evropsko komisijo. Ampak za me eh, je to podobno, kot če bi eh, šel na eh, policijsko postajo in rekel, da sumim, da je prišlo do kaznivega delovanja in potem mi je rečeno, da moram sam poiskati vse dokaze, preden se bo preiskava sploh pričela. Večkrat smo že imeli to razpravo. In uh, zavedati se je potrebno, eh, da uh, imajo dobiček uh, od prodaje živil vsi, razen tisti, ki hrano proizvajajo. Kar zadeva prispevek gospoda Anjuja. Ko so irski davkoplačevalci morali poravnati 64 milijonov evrov dolga In eh, ko je naša vlada naložila našim državljanom eh, dodatne davke, eh, je bilo to na irskem sprejeto. Sedaj pa bi naj poskrbeli še za dodatnih 13 milijonov. Gospod Jar, najlepša hvala. Hvala lepa, da imamo danes razpravo na to temo problem vsi eh, dobro poznamo. Eh, strinjam se s svojim predhodnikom. Poskrbeti je potrebno za dokaze, je dejal. Tako eh, malo je deležnikov na trgu, da ne potrebujemo pravzaprav nobenih dokazov. Naslednje vprašanje, s katerim se vedno znova ukvarjam. Nič nimam proti inovacijam, vendar pa nasprotujem eh, naviteznim eh, inovacijam. Recimo, eh, ko gre za proizvodnjo mleka. Proizvajalci skrbijo za inovacije, pa zato ne dobijo nobenega povračila. Podobno se dogaja v eh, Nemčiji. Kmetovalci ne smejo uporabljati eh, genetsko spremenjenih organizmov, eh, ampak to se dogaja le v Nemčiji. Seveda, zgolj združenja proizvajalcev eh, ne zadostujejo. Odvisno je vse skupaj tudi od tega, kako eh, ta združenja sploh eh, delujejo. Če ta združenja potem prodajo mleko le enemu odjemalcu, seveda to ne vodi nikamor. Nemogoče se je pogajati z eno mlekarno, kaj ti e, eh, na ta način težko dosežeš kakršen koli uspeh. Torej, e, ta združenja potem ne bi smela prodati e, celotne e, proizvodnje eni sami mlekarni, kaj ti to onemogoča pogajanje. Najlepša hvala. Veliko je bilo že uh, povedanega, vendar pa je name velik vtis naredila predstavitev uh, Evropske komisije. Uh, eh, govoro je bilo o uh, dogovoru med Karfurjem in pa uh, združenjem uh, proizvajalcev zelenjave. Uh, veliko bi lahko še povedali na to temo. Uh, mislim, da je bila predstavitev komisije preveč uh, simplistična. Uh, In uh, dolgo bi lahko še razpravljali o tej uh, temi, uh, vendar pa nas čas nažalost preganja. Uh, veliko bolj uh, uh, govorimo o pravilih, o obliki, kot pa o sami vsebini, medtem ko je temeljno vprašanje pravzaprav uh, povsem preprosto. milijone proizvajalcev eh, zastopajo eh, združenja ali pa eh, zasebna podjetja, zadruge. Potrebujemo novo zakonodajo. In koordinatorji naše skupine so se danes odločili, da bomo skušali kaj storiti na področju zakonodaje kajti zakonodaja na področju konkurence je izjemno eh, pomembno in pa široko področje. Hvala lepa. Gospod Rode. Najlepša hvala. Ja, to vprašanje je zelo občutljivo vprašanje in o tem vprašanju razpravljamo že vsaj dve leti, se mi zdi. In uh, predstavniki komisije nam obljubljajo, da bodo našli uh, načine, da bodo našli instrumente, da izboljšajo to področje, da bi pomagali uh, proizvajalcem, ampak situacija se uh, le poslabšuje. Redno se srečujemo z kmeti in uh, situacija za kmete je predvsej težavna, težko jim je razložiti, zakaj prejemajo eh, kmetje tako eh, nizko ceno in zakaj, so, zakaj je nemogoče urediti marže eh, za distributerje. Torej, na ta način kršimo pravila konkurence. Ampak, če ne določamo minimalnih cen kmetijskih proizvodov, kršitev ni. In uh, eh, centr uh, eh, za zagotavljanje uh, lojalne konkurence se ukvarja s tem področjem, uh, delo poteka, ampak situacija se ni spremenila. Kmetje so še vedno v istem položaju. Bančni sektor smo uspeli urediti, kajti Evropa je to želela. Evropa je želela urediti tudi telekomunikacijsko področje in sedaj je to področje veliko bolje urejeno, cene so eh, dostopnejše. Torej, če ne moremo urediti dejavnosti posrednikov, potem eh, bi mogoče morali del marže vrniti proizvajalcem. če ta marža znaša 200 uh, eh, odstotkov, bi morali 100 ali pa 150 odstotkov uh, vrniti kmetovalcem. To se mi zdi pomembno. Danes razpravljamo o področju, kjer je težav veliko, ampak gre za to, da uh, najdemo najboljše možne rešitve, da se s tem začnemo ukvarjati takoj. In uh, eh, centr za določanje cen vpliva uh, na cene posameznih proizvodov, recimo uh, sera uh, in tako naprej. Proizvajalcem moramo uh, omogočiti uh, neposreden dostop, kajti tako prejemajo zgolj nizko odkupno ceno, medtem ko so cene uh, v trgovinah precej više. Najlepša hvala. Ali želi eh, predstavnik Evropske komisije kaj povedati na to temo, odgovoriti na vprašanje, ki so mu bila zastavljena? Najlepša hvala, ampak na kratko prosim. V angliščini bom odgovoril. Najlepša hvala. Eh, Veliko prispevkov eh, se ni nanašalo na moj prispevek, zato jih bom kar preskočil prvo vprašanje, vprašanje v povezavi z uh, trgovino uh, z Ukrajino. Žal na to vprašanje ne morem odgovoriti, če je tukaj predstavnik uh, eh, GD za trgovino, potem mu z veseljem uh, predam besedo njemu ali njej. Več vprašanj se je nanašalo na uh, marže posrednikov, prodajalcev na drobno in tako naprej. In eden izmed poslancev je vprašal, kaj bi lahko storili, da eh, okrepimo učinkovitost eh, kmetov, kako zagotoviti, da bodo obdržali dodano vrednost, za katero so si prizadevali v tem primeru. Veseli me, da lahko ponovim, da integracija, vertikalna horizontalna integracija in nadaljne sodelovanje eh, zagotavlja ta dodano vrednost. Tisti eh, kmetje in eh, tisti kmetje, ki so se odločili za vertikalno predelavo svojih proizvodov, so uspeli obdržati večji del eh, dobička v verigi. Tukaj govorim eh, o govedini, o teletini. Eh, to je način, da kmetom omogočimo, da bolje sodelujejo. Na ta način bodo lažje obdržali tudi sadove svojega dela. seveda določanje eh, cen, marš, to je drugo področje, to eh, spada eh, v pristojnost drugega generalnega direktorata, zato o tem ne morem govoriti. Mislim, da je to tudi odlična priložnost, da eh, izpostavimo eh, nelojalno konkurenco. Eh, tukaj gre za zelo široko področje. Eh, kjer se pojavljajo uh, veliki uh, problemi. Uh, eh, to vrstne prakse se lahko pojavijo na trgih, uh, kjer uh, je konkurenčnost velika. Tukaj gre za pogodbeno pravo, uh, oziroma tukaj rešitev predstavlja pogodbeno pravo ali pa uh, ustrezen uh, poslovnik. Uh, težave se pojavijo v primeru, kadar eh, nezakonite postopke uporablja dominanten eh, akter na trgu. V tem primeru eh, se lahko seveda z tem ukvarjamo tudi v našem generalnem direktoratu. In podjetje Imbev ni bilo spoznano za krivo, ravno kar smo zaključili z preiskavo. Eh, kljub temu pa so bile potrebne določene prilagoditve, eh, kajti eh, to podjetje ima dominanten položaj na trgu, torej določena prekrivanja obstajajo, ampak na številnih področjih nimamo pristojnosti, to je v pristojnosti komisarke Bjenkovske in nazadnje bi se spoštljivo rad ne strinjal z enim izmed komentarjev in uh, sicer, da se pravo na področju konkurence uporablja za to, da bi cene ostale nizke. Če bi eh, bilo to res, eh, potem eh, bi bili v velikih težavah, kaj te cene eh, določajo, določa trg, eh, obstaja eh, konkurenčen boj na številnih področjih, recimo med Boeingom in eh, Airbusom in eh, na to nimamo vpliva. Težavn položaj ni posledica prava z področja konkurence. Potem pa bi rad specifično omenil še prispevek enega izmed kolegov, eh, ki eh, je dejal, eh, da nas kmetje upozorijo na kartelne dejavnosti. Borimo se proti kartelom, naj to še enkrat poudarim, in če imate kakršne koli dokaze, smo seveda pripravljeni izvesti preiskavo in uh, tudi sposobni izvesti preiskavo. Eh, rad pa bi tudi izkoristil uh, to uh, priložnost za to, uh, da uh, pozovem uh, vaše uh, poslance, uh, da uh, prosim ne objavljajo uh, sumov, uh, svojih sumov uh, o to pri dejavnostih v časopisih. Če vas kdo na to upozori, potem nas prosim obvestite, kajti eh, tukaj gre za kaznive dejavnosti. In če eh, neko podjetje ve, eh, da mu GD kom diha za ovratnik, potem lahko tudi uniči dokaze imamo tudi eh, možnost, eh, da znižamo oceno eh, podjetjem. Torej, v primeru, o katerem je govoril poslanec, ni bilo dovolj dokazov, da bi lahko znižali oceno določenega podjetja ali pa podjetij. Ampak, če imate kakšne koli eh, zaupne informacije, nam jih prosim posredujte. S tem mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj, ki so nam bila zastavljena, seveda pa bom z veseljem odgovoril tudi na nadaljne vprašanja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Primerjali ste letalski promet in pa kmetijstvo. To se mi zdi nekoliko pretirano. V praksi eh, je to težko primerljivo. Gospod Laj, gospod Anton, eh, mislim, da nas čaka še veliko eh, dela v sodelovanju med Evropsko komisijo in pa odborom za kmetijstvo. S komisarjem Hoganom in komisarko Westheger smo se srečali pred nekaj meseci in mislim, da moramo z tem sodelovanjem eh, nadaljevati. Nadaljevati moramo z to izmenjavo mnen eh, in eh, seveda je potrebno razumeti zaskrbljenost obeh strani. Proizvajalci nimajo uh, enotnih uh, pravil uh, v določenih državah, članicah. Obstajajo štiri odkupna mesta, v drugih uh, le dve odkupni mesti. In uh, mislim, da bo potrebno še veliko storiti za harmonizacijo te situacije. Mislim, da je potrebno. Uh, obnoviti naš eh, dialog eh, z objema pristojnima komisarjama, eh, kajti mislim, da nas tukaj čaka še veliko dela. Najlepša hvala. Mogoče bi potrebovali gospodarski dialog med proizvajalci in pa potrošniki. prosti trg seveda ni v nasprotju z horizontalno in uh, vertikalno integracijo. To lahko trg tudi okrepi. Gre zgolj za vprašanje, kaj pričakujemo od posameznih deležnikov na trgu. Zagotovo pa potrebujemo partnerski dialog eh, med različnimi deležniki. Tako sedaj eh, zaključujemo za to izjemno težavno, ampak zanimivo temo. 12. in 13. oktobra eh, bomo pregledali ta osnutek. 18. oktobra je rok za uložitev predlogu sprememb. Sedaj pa prehajamo k eh, naslednji eh, točki na našem dnevnem redu in sicer. Gre tukaj za predstavitev komisije o osnutkih delegiranih aktov za julijski svežen ukrepov za mleko. Gospod Hogan nam je predstavil svežen eh, v višini 500 milijonov evrov. Eh, ta svežen bo razdeljena dva dela in sicer 150 milijonov evrov za neposredne finančne spodbude za eh, kmete, ki bodo prostovoljno zmanjšali proizvodnjo. In uh, drugi del predstavlja 350 milijonov evrov in daje možnost državam članicam, da uh, izvedejo uh, dodatne dopolnilne ukrepe. Ne bom uh, še dlje govoril o tem. To je tema, ki smo jo obravnavali že pred uh, počitnicami. Gre za svežen, torej, za svežen ukrepov za mleko. Uh, čas pa je, da več slišimo o podrobnostih. Gre tudi za uh, delegirane pravne akte. Uh, Direktor Korte je kot običajno z nami. Ukvarja se z temeljnimi eh, vidiki eh, teh delegiranih aktov in eh, predajam vam besedo za vašo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, spoštovani poslanci. Tukaj sem, da predstavim eh, julijski svežen, uh, svežen, ki ga je predstavil komisar Hogan v odgovor na zelo hudo krizo, predvsem v mlečnem uh, sektorju uh, in v sektorju živinoreje. O tem smo že uh, veliko razpravljali. In odkupne oziroma cene mleka so še zmeraj nižje od povprečnih. Uh, pretekli teden uh, Eh, smo bili priča nekaterim pozitivnim uh, signalom. Komisar eh, je zato predstavil, zaradi te krize predstavil svežen julija in sicer gre za 500 milijonov evrov, to je enak svežen kot svežen iz leta 2015 torej 500 milijonov evrov kot lansko leto. Uh, bomo financirali izrednega proračuna za leto 2017. Torej 500 milijonov v letošnjem letu ne zahteva uh, sprožitev uh, sredstev iz rezerve. Gre za proračun, ki sta oziroma ga boste sprejela svet in parlament ob koncu tega leta. Obstajajo določene uh, podobnosti. Med obima proračunama pa tudi eh, zelo pomembne razlike. Naj spregovorim o razlikah. Temeljne razlike so te, da se ta svežen v veliki večji meri osredotoča na eh, stabilizacijo trga. Eh, gre pa tudi za zagotavljanje trajnosti, kajti v nasprotju z lanskim letom je postalo zelo jasno, da je razlog za eh, nizke cene, povezan eh, z eh, situacijo na eh, trgu in to želimo z tem svežnjem tudi rešiti. Letošnji svežen vsebuje tudi določene novosti in sicer gre za specifične delegirane akte, ki naj bi prispevali k zmanjšanju proizvodnje mleka. in s tem uh, uresničujemo tudi temeljne smernice skupne kmetijske politike. Ko govorimo o delegiranih aktih, naj povem, da gre za tukaj sedem delegiranih aktov, torej uh, to je razmeroma uh, zapleten uh, svežen. Gre za tri uh, delegirane uh, akte in pa za štiri izvedbene akte. Potem pa je tukaj še ukrep, ki ni vezan neposredno na mlečni sektor. In tukaj gre za uh, cene uh, zelenjave in živil. Torej gre skupno za osem ukrepov. In uh, o tem uh, je komisar obvestil uh, ministre uh, Julija. Noben izmed teh ukrepov še ni bil sprejet. Biti moramo zelo, zelo previdni. pogovarjal sem z izvedenci iz eh, držav članic in pa iz eh, parlamenta eh, in verjame, da bo ta svežen sprejet, ampak komisija tega še ni storila. To se bo zgodilo 10. in 11. septembra. In preko poletja smo tesno sodelovali z izvedenci iz držav članic, pa tudi iz parlamenta, zato da bi dosegli ta uh, zelo dober rezultat. Uh, Pretekli teden četrtek je potekal zadnji sestanek in mislim, da je bila podpora za sprejetje tega besedila izjemno velika. Kaj ti julija smo dali državam članicam prvo besedilo, končno besedilo pa je bilo predstavljeno avgusta. In kolegi naj bi to sprejel 8. ali 9. septembra. Osredotočil se bom na delegirane akte. Kot sem dejal, so trije delegirani akti, dva sta pri tem eh, najpomembnejša. Eh, tukaj gre za eh, schemo za zmanjšanje proizvodnje mleka v višini 150 milijonov evrov in potem 350 milijonov evrov za prilagajanje. No, ampak eh, naj eh, predstavim celoten svežen. Delegirani akt, ki bo sprejet v okviru nujnega postopka, to je eh, prvi delegirani akt v višini 150 milijonov evrov. Tukaj, tukaj gre za zmanjšanje obsega proizvodnje mleka. Ta delegirani akt naj bi se začel uporabljati 21. septembra in naj eh, bi se izvajal eh, do eh, marca 2017. K temu se bom kasneje še vrnil. Drugi delegirani akt pa obsega to pomoč za prilagajanje 350 milijonov evrov in ta pomoč je razdeljena na nacionalne ovojnice, tako kot tudi lansko leto. Države članice morajo komisiji predstaviti ukrepe. Eh, jasne ukrepe za uh, zmanjšanje uh, proizvodnje mleka uh, in uh, poleg tega gre za trajnostno financiranje v okviru te uh, scheme. Tudi to uh, bo potekalo v okviru nujnega postopka in sredstva bodo izplačena najkasneje 30. Eh, septembra 2017, torej prihodnje leto. Tretji akt je precej eh, preprostejši, tudi ta eh, sprejet v nujnega postopka. In ta akt se nanaša na uh, subvencije uh, in uh, sicer uh, se Schema za subvencije se bo iztekla uh, konec eh, septembra. In prihodnje leto naj bi e, pričela veljati nova schema, tako da se bo trenutna schema uporabljala še e, skoraj da do konca prihodnjega leta. Eh, tukaj gre eh, za eh, mleko v prahu, kjer smo poskrbeli za stabilizacijo trga. Torej, tukaj sem izpostavil tri delegirane akte. K podrobnostim pa se bom še vrnil ob koncu svoje predstavitve. Potem pa so tukaj še štirje izvedbeni akti, ki bih rad naštel tako, da boste imeli eh, pregled. Prvi izvedbeni akt je podaljšanje eh, zasebnega eh, skladiščenja. Eh, tukaj eh, gre eh, za posneto mleko v prahu. Tudi ta schema se bo iztekla konec septembra in bo podaljšana do konca februarja. Ko, bo pričelo, uh, ko se bo pričelo novo obdobje izvajanja. Torej, obiski mi boste podaljšani do uh, septembra prihodnega leta. Drugi izvedbeni akt, ki ga želim omeniti, eh, je podaljšanje uporabe člena 222. Gre za ukrep v okviru člena 2000, eh, 222. Tukaj gre za načrtovanje proizvodnje eh, mleka eh, z strani zadrug, eh, združen in tako naprej. Tukaj gre za šestmesečna obdobja. Prvo šestmesečno obdobje se bo izteklo 30. oktobra. Evropska komisija bo to obdobje podaljša za šest mesecev in se bo torej izteklo aprila 2017 tako da eh, se proizvajalci lahko dogovorijo o načrtovanju proizvodnje, kar seveda eh, osnovi ne bi bilo dovoljeno eh, glede na evropsko pravo na področju konkurence. Torej, odločili smo se za podaljšanje tega obdobja za šest mesecev. Tretji izvedbeni akt pa se nanaša na eh, neposredna plačila tukaj gre za prostovoljna vizana sredstva. Namen eh, tega ukrepa je, da državam članicam omogoči da eh, kmetje obdržijo eh, živino na kmetiji, sicer s pomočjo teh prostovoljnih vezanih plačil kaj ti eh, te eh, živali proizvajajo eh, mleko. In seveda, če ne želimo kaznovati kmetov, potem jim moramo zagotoviti plačila in jih krati ne prisiliti v to, da obdržijo živino na kmetiji. Torej, če želijo oziroma če se odločijo za zakolje, jim je potrebno to omogočiti. In odločitev v zvezi z tem lahko spremijo države članice. E, to možnost lahko uporabijo v obdobju enega leta. In še četrti izvedbeni ukrep. Tukaj gre za vnaprejšnja e, plačila e, iz sredstev za razvoj podeželja. In to je posem isti ukrep, kot ga je sprejela Evropska komisija tudi. Eh, lansko leto. Gre za to, da lahko države članice izplačajo 70 odstotkov eh, neposrednih eh, plačil. Ne, da bi bili izvedeni eh, pregledi na terenu in to je zelo pomembno, eh, zato da eh, kmetom zagotovimo eh, sredstva, tako da ne rabijo čakati na izplačilo. in potem še ukrepi eh, za eh, podporo, za pomoč, ki nimajo eh, nobenega, nobene povezave z mlekom. Tukaj gre za sadje in zelenjavo. To je nekoliko zapletena zgodba. Ta delegiran akt še ni bil sprejet. skupine izvedencev eh, se s tem še ukvarjajo in upamo, da bo ta ukrep sprejet v pričetku prihodnjega eh, leta in upamo, da se bo to zgodilo v okviru običajnega postopka. Torej eh, bo ta ukrep stopil v veljavo šele, ko bo zaključen pregled tukaj in v svetu. Z političnega vidika je to zelo pomembno kaj te, eh, storiti moramo tudi kaj eh, za področje sadja in zelenjave. Gre za eh, povečanje sredstvo za 30 oziroma 40 odstotkov za odkupne cene za prosto distribucijo toliko uh, torej o splošnih ukrepih, sedaj pa se bom vrnil k temeljnima dvema ukrepama. Uh, eh, gre za zmanjšanje mlečne proizvodnje, ukrep v višini 150 milijonov evrov in pa za drugi svežen 350 milijonov evrov, ker gre za uh, pomoč za, uh, pri prilagajanju. Kot sem rekel, je schema 150 milijonov nova in gre za pomemben del zakonodaje. Zato res upamo, da bomo s tem ukrepom pomagali eh, kmetom, da bodo dobili finančno spodbudo za to, da zmanjšajo svojo proizvodno mleka. Omenil sem tudi možnost, eh, ki jo imajo kmetje, da eh, kolektivno načrtujejo svojo proizvodno. To je že možno tudi v tem trenutku, ampak zaenkrat to ni bilo finančno podprto. Ni bilo še nadomestila strani EU. Zdaj, S to uredbo pa smo dosegli ta rezultat. Moram pa povedati, da pravno gledano ni povezave med obema možnostima. Torej, lahko imate korist od prve eh, scheme, eh, ne pa od druge, če se odločite za prvo. Torej, obe schemi nista povezani. Kakšen je namen vsega tega? Povem nekaj podrobnosti. Tukaj gre za schemo, ki kmetom omogoča, da se prostovoljno odločijo za to, da za tri mesece zmanjšajo proizvodno kravjega mleka. 14 evrov bodo dobili nadomestila za uh, vsakih 100 kg in to bo vodilo v zmanjšanje proizvodne. 1,07 milijonov ton mleka. In to ustreza približno um, tisti pretirani proizvodni, ki obstoja zdaj. Za 1,07 milijona ton naj bi se torej na ta način zmanjšala proizvodnja. Kmetje lahko prosijo tudi uh, za pomoč in sicer individualno ali kolektivno. uh, upravičeni so tisti kmetje, ki so uh, proizvajali kravje mleko julija 2016. Zavezati se morajo, da bodo zmanjšali uh, proizvodno za vsaj 1500 kg. Torej 15 uh, oziroma 1500 kg je tista uh, meja, tista minimalna meja, ki se jim morajo zavezati. Kako bo pa ta schema eh, delovala? Kakšni bodo postopki iz tega delegiranega akta? Boste videli, da imamo štiri obdobja za izvajanje, torej štiri faze so pri vsem skupaj. Eh, te štiri faze bodo izvedene, če bo denar še na voljo. Eh, lahko se zgodi, da se bo sistem odprl v septembra in da bo uh, ves denar porabljen zelo hitro, potem uh, druga, tretja in četrta faza ne bo izvedene. Vse skupaj pa ne bi trajalo do marca 2017. Če bo preveč prošen, torej če bo popraševanje preveliko in če se bo zahtevalo več kot 150 milijonov evrov, potem bo komisija dodelila eh, še neka dodatna sredstva oziroma časoma se bo eh, delalo, da se zmanjša povpraševanje. Po vsakih treh mesecih bo kmet eh, moral dokazati, da je proizvedel in dal na trg manj mleka in država članica bo v primeru, da bo to dokazano, plačala uh, ustrezen znesek. če kmet eh, tega ne bo dosegel, torej če cilj ne bo dosežen, potem pa uredba predvideva postopno zmanjšanje plačil, ki jih ta kmet prejema od Evropske unije. Eh, zelo nas zanima, kako bo ta program sprejet. To bomo hitro vedeli, kaj ti 21. Eh, septembra se že lahko začnejo vlagati prošnje, oktobra pa bomo že imeli pregled nad tem, eh, kakšno je zanimanje, iz katerih držav prihajajo eh, kmetje, kako se instrument izvaja in tako naprej. Na koncu bi omenil še drugi stebr tega svežnja in sicer 350 milijonov za ukrepe prilagajanja. Ta denar je na voljo državam članicam, porazdeljen je po nacionalnih uvojnicah, zato da se podprejo proizvajalci mleka, pa tudi kmetje eh, na drugih področjih živinoreje. Države članice lahko to uporabijo ne samo za mlečni sektor, ampak tudi za eh, teleče, eh, goveje, meso, potem kozje, ovčje meso in pa svinino. Tukaj imamo tudi omejena sredstva. Mm, to je velika sprememba v primerjavi s svežnjem iz septembra lanskega leta. Države članice so takrat lahko porabile denar, kot so želele, zdaj pa imamo omejitve. E, ta element e, so lani kritizirali, tako da smo to zdaj e, spremenili. Denar mora biti porabljen za to, da bo pomagal premagati samo ukrepi, ki gredo v smeri stabilizacije trga in pa eh, preseganja krize so dovoljeni, eh, vendar pa smo Evropska unija 28 držav članic, ki so zelo raznolike med seboj. In če pogledate eh, nabor možnosti za države članice, boste videli, da je možnosti še vedno precej. In države lahko denar porabijo tako, da bo to ustrezalo njihovim specifičnim potrebam. Komisija ne bo do zadnje podrobnosti opredelila porabe denarja, ampak eh, schema je vseeno zelo drugačna od lanskega leta. Mi kot komisija pa si želimo, da bi denar bil uporabljen za to, da se proizvodnja zmanjša. To je tudi eh, logika, če primerjamo oba svežna, torej 150 in 350 milijonov. Eh, želimo si, da bi bil denar eh, v okviru 150 milijonov hitro porabljen in da bi države članice potem eh, tudi iz nacionalnih vojnic jemale denar in da bi nadaljevale s programi zmanjšanja proizvodne v okviru nacionalnih vojnic. nismo prepričani, da bodo zainteresirane vse države in kmete, zato imamo tudi še dodatno možnost, eh, to, da se gre na eh, kmetovanje v omenem obsegu, da se nadaljuje proizvodno, da gre za bolj intenzivno rejo. Obstajajo države, kjer kmetje niso dobro organizirani. And... Eh, zato lahko postanejo plen eh, drugih udeležencev na eh, tej živilski verigi. Mm, imamo tudi možnost podpore strani držav članic. Mislim, da so to tisti temeljni elementi svežna, ki sem jih želel predstaviti. Želim si vaše podpore pa tudi z veseljem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Imate važne, trudne želoči? Gospe in gospodje, to je zelo pomembna tema. Je tudi zelo kompleksna in težavna. Mm, čas, ki ga imamo na voljo, je omejen. Zato predlagam, da se omejite na minuto in pol. Vsak, gospod Antan. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil službam sekretarjata, ki so tekom poletja zagotavljale prisotnost delovne skupine, prisotnost eh, in pomoč pri našem delu. Eh, formalno se eh, sodelovanje med parlamentom, komisijo in svetom začenja šele danes, ampak mi smo bili dejavni že prej. Imamo določena vprašanja. Eh, dobro je, da eh, imajo države določen manevrski prostor, ampak vseeno se lahko vprašamo o delu skupne politike, ki na koncu pušča prosto izbiro vsakomur. To lahko ustvari tudi nelojalno konkurenco v primerjavi eh, državami članicami. 28 držav članic je in mislim, da se bomo morali navaditi na to, da so situacije različne. Ampak eh, postavlja se vprašanje, ali bodo države članice obveščale o svojih projektih in programih eh, komisijo in pod kakšnimi pogoji bo parlament eh, vključen in obveščen o izbirah posameznih držav. Moje drugo vprašanje pa je povezano s prvim programom. To je prostovoljen program za preniganje proizvodnje oziroma zmanjšanje proizvodnje ta program bo odprt, dokler bo denar na voljo. 14 eh, centov, ali je to fiksna uh, cena, govorimo o 11, torej 11 do 14 eh, centov. Uh, ali bo, uh, torej, uh, bodo denar dobili tisti, ki bodo prvi prišli. Moja zadnja pripomba pa je, se nanaša na pogoje eh, za vezano pomoč. Govorili ste o eh, živalih, namreč, da, jih bodo lahko do, da bodo kmetje dobili vezano pomoč, če bodo živali ohranjali na kmetijah. V drugem stebru obstajajo okoljsko-kmetijski eh, ukrepi za uh, defavorizirana območja, ki predvidevajo tudi to, da se ohranijo, držav, eh, da se ohranijo živali na kmetijah še nekaj časa. E, mislim, da bi ti ukrepi, ki jih zdaj predlagate, morali, da bi morali biti usklajeni z drugim stebrom, sicer eh, bo to zapite težko. E, hvala. E, vse naslednje upozarjam, da naj se držijo časovne umetnosti in naj ne ponavljajo uh, vprašanj, ki so že bila postavljena. Gospod Agnew, no, eh, sam sem kot poslanec tukaj eh, spremljal težave v mlečnem sektorju. Sedem let sem tukaj poslanec in uh, Enkrat eh, so mm, mleko brizgali celo po eh, oknih Evropskega parlamenta, ko so bili protesti kmetovalcev. Komisar Hogan je eh, rekel, da ni krize na področju pretiranega, torej pretirane ponudbe. Zdaj je komisar Hogan spremenil mnenje. Eh, in eh, ponuja denar v zameno za zmanjšanje proizvodnje. In zdaj dobivamo delegirane akte in pa izvedbene akte. Eh, Irska največ kupuje mleko in svoje proizvajalce prosi naj proizvajajo več mleka. Cena tudi gre na vzgor. Davkoplačevalci pravijo, plačali bomo več za to, da zmanjšate proizvodno. Po drugi strani pa narašča tudi cena mleka. Zelo me zanima, kako se bo ta situacija razvijala še naprej. Dziękuję. Hausling, pani pošle. Hvala, gospod Hausling. E, Najprej moramo pozdraviti, da komisija, čeprav je to prepozno, je prepoznala težavo s količino. Vendar pa, če bodo nekateri proizvajali manj, bodo drugi morda več tega. Bomo razrešili tako v razpravi pravite, da lahko gredo krave tudi ven. Kako boste pa zagotovili, da ne bodo zašle na sosednjo kmetijo in bo potem on mozel? Torej, ne gre tako. Pa bodo potem lekarne nadzorovale količino. Ja, to se je že zgodilo, da so se preselili na drugo kmetijo. Kako boste pa to zagotovili, preverili, da se ne bodo vrnile čez tri mesece in bodo potem imeli enako količino? in tudi ne veste, koliko kmetij bo sodelovalo pri tem. 8, 9. To je torej veliko, veliko tveganje tudi za kmete. In potem ste govorili tudi o mleku v prahu. Odstotno, koliko proizvodno je to in potem seveda konec koncev, tako bi potem samo še podaljševali. Seveda tega si ne želimo, to ne more biti rešitev. Imamo 6,3 milijone povišanja. Na leto sedaj pa želimo to znatno znižati. Mislite, da bomo tako razrešili krizo, če bomo znižali to samo za 20 odstotkov? Mislim, da to ne bo prebrodilo krize. Hvala lepa, gospod Dorfman. Tudi tukaj se sedaj navezujem na predhodnika, mislim, da ukrep gre v pravo smer, kajti potrebno se je odzvati na količino. Lani smo imeli 500 milijonov v svežnjo in ali je bila upravljena kakšna študija, kaj je ta pol milijarda prinesla in časa ne. To storili, vsaj kaj vedeli. Mislim, da bi bil rezultat predvsej. podoben streznitvi. Mislim, da bo tudi sedajnih 350 milijonov eh, nekako kar tako spovzelo nekam. Ne bomo točno vedeli, kaj pravzaprav to pomeni za posameznega kmeta. Pravzaprav skoraj nič. To je lahko potem pomenilo tudi težave na trgu, kajti naprimer zelo poceni mleko se v Italiji podarja in mislim, da se moramo popodobno ogledati posamezne razmere. Potem pa pri kriterijih razdaljevanja bi si želel, da bi še prav posebno upoštevali manjše kmetije. Nimamo pa nič za bolj zapostavljene kmetije v gorskih področjih. Mislim, da imamo kmetije, kjer ni alternative mlečni proizvodnji in je potrebno zato temu nameniti posebno pozornost. In za konec še pripomba, ki je tudi, ne smemo kar tako zanemariti, kaj se dogaja na področju živinoreje. Ta ukrep bo vedel do nižanja cen na področju živinoreje. Mleko je doseglo zelo nizko ceno že v Evropi in ta ukrep bo to samo še poslabšal. Pani posel Aguilera, po torej minuti, bardzo prosim, po torej minuti. Gospa Aguilera. Hvala, gospod predsednik. Sam bi eh, podala globalno oceno. Mislim, da smo s temi ukrepi vendarle nekaj dosegli. Ampak eh, problem je specifičen za mlečni sektor. Tukaj gre za specifičen problem, pretirano proizvodno. Mislim, da bi bilo veliko bolj primerno, če bi imeli skupne ukrepe, ukrepe skupnosti. Ne samo, da bi dali na voljo 150 milijonov. Eh, te ukrepe zmanjšanja proizvodne in da bi potem dali eh, država možnost eh, ponovne nacionalizacije proizvodne, torej 350 milijonov. Mislim, da to ne vodi v pravo smer. Ni prišlo do pretirane proizvodne v vseh državah, določenih ja, ne pa v vseh. In mislim, da bi bilo Eh, dobro dati eh, večja proračunska sredstva za skupnostne ukrepe. Eh, izgleda, kot da gre tukaj za ponovno nacionalizacijo skupne kmetijske politike. Zakaj bo pri mleku pomoč 50 odstotna pri sadju in zelenjavi, pa bo povečanje samo z 30 na 40 odstotkov. E, ali ni treba pomagati vsem sektorjem enako? Hvala, gospa Hojbuš. Hvala lepa. Čisto kratka bom. Po eni strani sem vesela, da končno gremo v pravo smer. Da, torej, so sredstva povezana z zniževanjem količine, čeprav je to, kot rečeno, prepozno, ampak boljše sedaj kot nikoli. Rada pa bi, še enkrat ugotovila, da če bo popolnoma jasno, da bodo dobili 40 centov za vsak liter zmanjševanja proizvodne za kmete, če bo zvon jasno, da bo na koncu glede na popraševanje potem bo tudi odzeta, potem se kmete sploh ne, smajo, ne morejo lotiti tega programa. Vsaka kmetija mora izračunati zase in že vnaprej, moramo jasno povedati, koliko bodo kmetje na koncu dobili in to morajo potem tudi dobiti. Ne moramo pomoči kar tako pustiti v leru. Že vnaprej moramo povedati, da bodo dobili teh 40 centov. Gospod Flanagan. Gospod Flanagan najprej bi se zahvalil za zelo jasna pojasnila. To se ne dogaja pogosto, da bi bila komisija tako jasna. No, kar se tiče scheme prostovoljnega zmanjševanja proizvodnje. Eh, kaj bo kmeta ustavilo, eh, da ne izkoristi eh, tega denarja. Potem eh, pa me zanimajo tudi omejitve strani nacionalnih eh, vlad. Več čas poslušamo o skupnem trgu in ali bi bilo pošteno na skupnem trgu, če bi eh, bogatejša država subvencionirala svoj mlečni trg. Mm, kakšna druga revnejša država, kot je Irska, naprimer, pa tega ne more narediti. Ali je to eh, pošteno, ali še lahko govorimo o skupni kmetijski politiki? Kje je torej tisti skupni značaj teh ukrepov? Večkrat eh, sem eh, slišal tudi za probleme v sektorju jajc in perutnine. ljudem bi morali dati izbiro. Mm, ljudje so že tako in tako v velikih težavah, ki smo jih eh, pravzaprav zakuhali in zdaj moramo vsaj pomagati. Gospa moj. Grazie, signor Presidente. Allora, ehm, io... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imam določene pomislike glede eh, ene eh, izjave, ki sem jo slišala, ta neposredna pomoč eh, naj eh, bi lahko bila izplačana brez ustreznega nadzora in sicer eh, v višini 85 odstotkov. Zanima me, ali obstaja kakšen eh, načrt za nadzor eh, nad to pomočjo. Kaj te? Videli smo zadnji škandal v eh, Siciliji, ko eh, si je mafija prisvojila skoraj da vsa sredstva, ki so bila namenjena za pomoč kmetom. Težko je potem narediti korak nazaj oziroma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 Hvala predstavniku komisije za upravljeno delo. Sama bi povedala nekaj o eh, vidiku držav članic. Rekli ste tudi, da bo možen tudi zakol živali, torej da se bo kmet lahko odločil. nemški organi pa uh, zato namenjajo veliko več denarja kot kje drugje. Za mleko, ko je komisija predstavila v zadnju, nažalost ne. Gospa Petir, hvala. Mlečni sektor, ki ga je komisija sprejela julija, ni eh, rešil nažalost eh, temeljnih problemov v mlečnem sektorju. Upam, da je zdaj jasno da take skupne rešitve, ki so enake za vse, ne morejo rešiti situacije. V zadnjem letu oziroma v zadnjih desetih letih eh, se je število krav na Hrvaškem eh, zmanjšalo in sicer kar za polovico, tako da eh, mi toliko težav na tem področju nimamo. Komisija je Hrvaški namenila 10 evrov na žival, to pa je nezadostna podpora. In intervencijska cena eh, za odkup mleka bi morala biti določena. Prav tako obdobje ne bi smelo presegati 30 eh, dni. Nujno je tudi, da se reši eh, vprašanje neprejenih trgovinskih praks. Kajti eh, mi še vedno eh, plačujemo, zato kmetje pa so v vse slabšem položaju. Hvala. Eh, mlečne kvote niso prinesle vseh zaželenih učinkov. Tudi potem so se pojavili številni problem in zdaj se moramo soočati z njimi. Mlečni svežen eh, je tak eh, neuspešen eh, svežen. Pomoč je tukaj prostovoljne narave. In to bo spet prizadelo ehm, šipkejše kmete, korist pa bodo imeli samo močnejši. Potem gre tudi za umik mleka z trga kmetje ne morejo kar eh, se odpovedati določenim živalim, kar zmanjšati število krav. Poleg tega se tukaj ne upošteva eh, trajnostni sistem. sistem. Eh, mleko bi moralo biti eh, lokalno proizvedeno, eh, če gledamo na trajnostni vidik, vendar pa se v Evropi dogaja vse kaj drugega. Poleg tega lahko rečemo, da je zelo nepravično eh, to, kar se dogaja zdaj. Eh, članice niso v enakovrednem položaju. V Španiji eh, proizvedemo 25 odstotkov mleka manj, kot ga porabimo. In mleko je treba uvažati. Eh, zdaj s temi ukrepi pa bi eh, škodovali naši suverenosti in samoskrbi, če bi morali zniževati še to proizvodnjo. First of all, I'll put on the record. Gospod Carthy, uh, Sam podpiram uh, možnost fleksibilnosti za vlade v tem svežnju. Razlog za to pa je, da če se ogledamo na primer Irsko, vidimo, da je naš delež 350 eh, milijonov bil samo 11 milijonov. Eh, ta pomoč mora biti vsaj podvojena oziroma naša vlada mora to podvojiti. E, to pa nam bo uspelo samo z fleksibilnostjo. No, problem pri vsem skupaj je, da nihče na noben način ne uh, verjame, da se bomo s temi ukrepi, ki so bili e, sprejeti čez poletje, lahko uspešno soočili z problemom nestanovitnosti cen. Ta nestanovitnost cen. Na, še naprej nikoli nam ni uspelo uh, opredeliti tistih ukrepov, ki bi to uspeli urediti. Eh, komisija najprej sploh ni priznavala problema, zdaj pa predlaga določene ukrepe, ki pa niso zadostni, niso primerni. Eh, moj problem pri 150 milijonih za zmanjšanje proizvodne pa je, da je vse skupaj veliko prezapleteno. Eh, kmetje, ki najbolj potrebujejo to podporo, eh, bodo do nje najtežje prišli. Gospod Hojtema. Navezal bi se na to, kar je povedal gospod Dorfman. Zelo pomembno je tudi, da lahko ocenimo, kako bodo ukrepi delovali na trgu. Eh, zdaj že vidimo, da se cene nekoliko dvigujejo in politiki pravijo, da je to zato, ker eh, so se vlade umešale v eh, eh, to politiko. Morali bi videti, kaj je povzročil trg in kaj so dosegle vlade. Hvala. Gospod Andrijo, zadovoljen sem, da je komisija končno podala predloge v zvezi s to krizo. Veliko je eh, obratov, ki so prenehali proizvajati mleko ali pa ki so preusmerili proizvodno, določeni so se tudi zaprli. Eh, vidimo pa, da eh, smo na skupnostni ravni nesposobni upoštevati specifičnost posameznih območij. Mislim, da ne smemo mešati subsidiarnosti in pa renacionalizacije. Še dve vprašanji. 14 eh, centov in pa prostovoljni vidik. Ali komisija meni, da bo to učinkovalo ali ima kakšne dokaze za to? Zanima me tudi, ali eh, si je komisija eh, preda, si je zamislila tudi scenarij, po katerem ti ukrepi ne bi delovali. Kaj meni komisija?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 pri meni naletelo na enaka vprašanja, kot jih je zastavil tudi gospod Tanta. In potem še eno vprašanje. Tukaj bi naj imeli fakultativno ureditev. Naj ne bi šlo za vseobsegajočo politiko in tudi ne za onaprejšnje predpisovanje držav članic, da bi naj skupaj ukrepali, kar se tiče prostovoljnega znižanja količine. In potem bi seveda kmete sprašvali, zakaj naj bi posamično nižali, zmanjšali obseg proizvodnje. To je torej to glavno vprašanje. Gre samo za začasni ukrep in tudi še ne vemo točno, koliko bodo kmetje dobili kot očkodnino za zmanjšanje proizvodnje. Sedaj bomo torej plačevali za začasno znižanje, ki dolgoročno sploh ne bo izvedeno. Kako bi torej lahko razvili dolgoročni evropski načrt, ki bi resnično prispeval k stabilizaciji mlečnega trga in ki bi prispeval k temu, da bi ne šlo samo za spremembo poudarka pri tej težavi kako bi lahko zagotovili, da bi na vsej evropski ravni torej zagotovili stabilnost in da ne bo še naprej razlikovano po velikosti kmetij. Gospod Egno. Ja, Gospod Jar. Äh, Hvala lepa. Seveda, kar se tiče mlekarn, te morajo prevzeti odgovornost, kar se tiče zmanjševanje količin. Tukaj potrebujemo prave ureditve, tako kot je to tudi v drugih panogah, pri mleku tega ni. Če proizvajam več, je potem seveda to odvisno tudi od dnevnih razmer. Sedaj pa vprašanje za komisijo. Vem, kako težko je to, ampak vseeno. Če zmanjšamo količino in potem plačamo 40 centom, centov kmetom, je seveda vprašanje, ali ni to najslabša možnost če se bodo vsi odločili za to, bomo potem znižali ceno za vse. Najbolj bolje najti politične rešitve. To pomeni, da bi imeli rebalans proračuna ali pa bi rekli, da bo konec, bo pač konec. To je najslabša možnost. Kaj ti vemo, da 40 centov za kmeta ni ravno veliko. Vprašanje za komisijo je torej ma ne bi mogli izbrati druge možnosti ali pa saj podpriti kmete z več gotovosti pri teh 40 centih. Gospod Miller. Gospod Korte, tudi sama bi rada se navezala na vprašanje predhodnika. Za me je to poskus na prostovoljni podlagi znižati količino 150 milijonov evrov, je po moje samo preizkus resničnosti. Mislim, da to ne bo nič prineslo. Zastavlja pa se vprašanje, kako bomo nadzirali, kdo bo obdeloval predloge, ali bodo mlekarne zavezane to izvajati administrativno ali bodo dobile očkodnino, če bodo dejali, da je za določeno količino zmanjšanja proizvodnje možno dobiti očkodnino. Kako boste torej dejansko vse skupaj nadzirali, kaj ti kmete so zelo ustvarjani, lahko tudi preselijo krave, naprimer. Zame je torej zelo veliko odprtih vprašanj in mislim, da pri izvedbi ne bomo dosegli učinka, ki se ga želimo. Pan Poselazon. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, je crois que... Gospod Loiseau. E, mislim, da so stvari zaskrbljujoče. Tudi pri delegiranih aktih 150 e, milijonov, e, najprej to, ali bodo proizvajalci e, s 14 centi na liter lahko sploh še proizvajali. In potem me zanima, eh, zakaj je treba prositi za subvencije še drugič. Tisti, ki prosijo drugič ali tretjič, eh, zakaj morajo to storiti toliko krat? Potem pa imamo tukaj pomoč za prilagajanje 350 milijonov. Mm, tukaj naj bi eh, pomagale države članice, ali ne bo to spodbudilo konkurence med različnimi državami, kot se je zgodilo. Eh, med eh, septembrom 2015 in junijem 2016. Preprosto vprašanje za komisijo. Ali eh, je komisija ocenila učinek mlečne krize tudi na sektor mesa? Mislim, da je to zelo povezano. Dužo vprašanje. prosim, gospod direktor, da kolikor se le da jedernato odgovorite na vsa vprašanja. Yes, I'll do my best. Strg bom vse, kar je v moji moči. Zakaj so te ukrepi potrebni? Cene naraščajo. In morda se celo mešavamo v normalizacijo razmer. Nam se zdi, da so cene še vedno zgodovinsko nizke za kmete. Dejal sem od doma, da je res, če si ogledamo trenutne razmere, se zdi, da je boljše, vendar pa ne gre za to, kaj se dogaja drugje po svetu, gre za to, kaj dobijo naši kmeti. In tukaj ne vidimo prednosti ali izboljšav tisto, kar je pomembno. S temi 500 milijoni tega ne bomo razrešili. Potrebujemo še dodatne ukrepe. Gotovo potrebujemo tudi strukturne prilagoditve in kmete to vedo. Prav tako obstaja razlika med konkurenčnostjo, med različnimi regijam Evrope. Kmetje to vedo, 500 milijonov evrov ne more kaj veliko storiti. Glede tega bo pa gotovo to dosledno odziv in nas bo usmerilo v pravo smer. Verjamem tudi v psihologijo trga. Dejstvo, da kmetje sedaj imajo možnost za nadomestilo, za zniževanje obsega proizvodnje in dejstvo, da imajo države članice tudi sredstva za prestrukturiranje in nadaljne zniževanje, že to samo bo delovalo. Mislim, da ni podlage za pesimizem. Je pa res, nihanje cen je ključno vprašanje za SKP. Komisija je glede tega zelo iskrena. Skušnje, ki jih imamo z reformo 2014, so take, da je to tako. O tem smo govorili tudi v projektni skupini za kmetijske trge in o teh vprašanjih bomo govorili tudi v prihodnje, pri prihodnjih reformah SKP. Tako da me ni sram, ko pravim, da se vsak dan učimo. Enake pogoje za vse. Tudi o tem vas je veliko govorilo. Ja, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen, če primerjam to, ta svežen z lanskim, potem imamo 150 milijonov evrov, evropska schema. To je schema, s katero upravlja komisija po EU. To je SKP v optimalni obliki. Potem 350 milijonov, primerjavi s 500 milijoni, je tudi veliko bolj omejenih. Potrebno se je prebrati kriterije, po katerih lahko države članice razdelijo ali podajo predloge za projekte. To je veliko bolj omejeno torej. Tako da smo dosegli napredek. Prav tako sem opozoril na povezavo, če si države članice želijo med 150 in 350. Države članice lahko predstavijo program po normalnih pravilih in ti potem sledijo logično schemi 150 milijonov EU. Torej, samo po sebi je po moje to veliko eh, več, kot smo smorili lani kar se tiče enakih pogojev za vse. Javne intervencije in zasebno skladiščenje, to je seveda tudi stotstotno schema EU in to deluje ne glede na državo članico ali narodnost akterja. In potem je bilo kar nekaj vprašanj, dobrih vprašanj o mehaniki 150 milijonov. Nekaj ključnega, morda sem bil najjasen. Če bomo presegli 150 milijonov evrov, se bo zgodilo tole. Komisija bo uporabila koeficient, pa ne pri 40 centih, pri 14 centih, to je že določeno. Količina, za katero bodo kmetje dobili teh 14 centov, pa se bo znižala sorazmerno in to bodo vedeli že prej, preden bo začel zmanjševati obseg. Torej, kmet zaprosi, države članice zberejo vse prošnje, prošnje so poslane v Brusel, to je zelo hitro, v treh dneh, ima komisija pregled in potem na Evropi ugotovimo, koliko sredstev je, se vrne, preden kmet ukrepa. Torej jasnost na tej ravni je stotstotna. In dobil bo svojih 14 centov, vendar pa seveda ne moramo jamčiti, da bo dobil 14 centov za celotno količino, za katero je prosil. Vendar pa potem seveda se mu ni obvezati za celotno količino, lahko to zniža. To mislim, da je pomembno. Potem nadzor pri teh 150 milijonih evrov. Nadomestila bodo izplačena na koncu, naslednje leto. Po preverbi na podlagi računov, ki jih šiljajo mlekarne. To je torej nekaj, kar se mi zdi zelo netežavno in običajen postopek po državah članicah. Vsi sistemi so operativni, šele po nadzoru lahko države članice potem izplačajo nadomestila. Seveda obstaja tveganje, da bo drugi proizvajalec nadomestil tisto, kar zakoliko je znižal drugi proizvajalec. Seveda smo se o tem na široko pogovorili s strokovnjaki. To je pač toliko, koliko lahko storimo, če ni več kvot. Mislim, da ne moramo prisiliti ljudi, da prenehajo s proizvodnjo. Zato smo torej tudi odpravili kvote. S tem moramo torej živeti, to moramo sprejeti. Zato je ključnega pomena, da države članice in obveza je v uredbi to nadzirajo. Ne moramo sprejeti zaobidanja pravil. In imamo potem še novo pravilo za državljanice, da si morajo gledati izvedljivost zavez, ali so realistične pri posamezniku, glede na to, kako je posloval v preteklosti. In to bo preverjeno. Lahko vam povem, da bo komisija, da bodo revizori si to zelo podobno gledali, tudi države članice. potem pa krmila za živali. Torej zato sem hvaležen. Res je, mlečna proizvodnja se lahko zniža precej s tem, ko spremenimo način prehranevanja krave. Ni je potrebno poslati v zakol, da dosežemo manjšo količino mleka. To je v skladu s pravili, torej. To je zelo pomembna točka. Potem pa še nekaj. 350 milijonov. Schema za 350 milijonov. Gospod Dorfman, mali kmeti, gorski kmeti, vse to je možno. Tukaj je velika diskrecijska pravica za država članice za teh 350 milijonov, ko lahko ta sredstva uporabijo, kot pa želijo, kot se jim zdi potrebno, ključnega pomena za svoje kmete. To je gotovo v primeru Avstrije in Italije tudi gorskih kmetij. Potem pa še ena točka, o tem vas je veliko govorilo, kako smo torej ocenili 500 milijonov v lanskem letu. Je to imelo kak vpliv? Je to imelo vpliv na 350 milijonov? Letos ne, nismo izvedli ocene, iskreno rečeno, z preprostega razloga, ker so države članice bile predvsej pozne pri svojih predlogih za programe. In gospod Hogan je tudi dejal, da so potrebovali države članice kar precej časa za porabo sredstva. Torej, ocene ni bilo. Vendar pa jasno je, da smo se učili iz naših izkušenj in razprav, ki smo jih vodili tukaj, pa tudi za katero država članica, kar se tiče znesko. O svojem imenu govorim, ne, ne sem, da je bilo 500 milijonov evrov preveč prošnjih. Gotovo smo se s tem lotili akutne potrebe po političnem ukrepu na evropski ravni po leti 2015. Vsi se spominjamo, kako zelo občutljive in delikatne so bile razmere lani. Zato je bil to pomemben politični signal in mislim, da je deloval. Vendar pa, če me vprašate, ali lahko pokažemo, da smo se lotili vzrokov za krizo, jih odpravili, potem bi moral skromno reči, da tega ne morem. Imam pa tudi nekaj zelo dobrih primerov držav članic, ki so storili mnogo koristnega. Nekatere države članice so iskale lažjo pot, malo so dodale kmetom kar se tiče mlečne proizvodnje. Druge države so se odločile za strukturne ukrepe in so to uporabile za bolj dolgoročno strategijo. In tega bi si želeli več tudi pri svežnju 350 milijonov. Bo to imelo posledice na področje sektorja govedine? Ne, vpliva še ne vidimo. Ta sektor pozorno spremljamo, komisija ima tudi observatori za to za govedino in teleče meso in svinino in ne vidimo še kakšnih znakov. Je pa to nekaj eh, česar, eh, nekaj, kar moramo pozorno spremljati. Gospa Pirik, premija za klavnice, tega ni. Voda sem bil najjasen. Nimamo premije za klavnice. Edino, kar je, da imamo izjeme, za kmete, ki dobijo prostovoljno vezano podporo od zahteve, da morajo obdržati živo. Lahko jo torej pošljajo v zakol, prodajo. To ni sprožilec pomoči. Pomoč tako ali tako dobite, ni pa potrebno imeti potem živali še naprej. To je torej druga stvar. Potem neposredna plačina. Sistem bo točno tako kot lani. To so napredna, to so mm, predujmi, in končno plačilo pa bo izplačano šele po nadzoru. In če bo ugotovljeno, da je bilo kaj narobe, po prijetju predujma, potem bomo seveda znižali in zmanjšali končno plačilo. Tako torej dovoljujem članicam, da določen odstotek izplača že malo prej. Bardzo dziękujemy. Hvala lepa. Na to temo se bomo še vračali, kajti gotovo bomo imeli še več vprašanj. Še poslanec Hojzling, ampak zelo na kratko, prosim. Se opravičujem, ampak niste odgovorili na nekaj vprašanj. Količina neko prahu, ki je v skladiščih in ali je možno za tri mesece dati kravo iz svojega hleva eh, v sosednji hleb, pa potem spet eh, jo preseliti nazaj. Pitanje je, Bardzo proszę, ale krótko. Prosim, na kratko. Se upravičujem. Nisem imel številk sabo. Torej, tukaj imam pregled 334.300 ton uh, eh, mleka prahu imamo v skladiščih. Mislim pa, da sem odgovoril na drugo vprašanje. Da ni možno v sistemu brez kvot se izogniti temu, da bi kmete drugemu kmetu, k drugemu kmetu preselili proizvodno. Ampak to nadziramo. Torej, če določen kmet svojo kravo preseli drugemu kmetu, potem to ni dovoljeno in bomo to nadzirali. In če potem poda prošnjo, moramo oceniti, ali so njegove želje realistične, ali bo kmet dejansko sposoben znižati proizvodno za toliko, za teh 14 centov. In tudi potem se pot seveda nadzira. Jamstva pa seveda ni, da bo 100 odstotni nadzor, vendar pa nadzor bo. Vendar pa potem, konec koncev, če nimamo kvot, je nemogoče se izogniti temu, da bi katerikoli drugi kmet tudi iz druge države skočil vrzel, ki jo naredi določen kmet zaradi znižanja predstavitve. Dobro, tako enostavno pa tudi ni. Kmetje bodo že pazili na to, določena pravila obstajajo. Tako, hvala lepa. Hvala lepa gospodu direktorju. Sedaj pa točka 11. in sicer nadzor predstavitev komisije v zvezi z delegirano uredbo o vključitvi nadaljnih začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave. Gospa Petir je že govorila o tem, prosim, da nas uvedete v to na kratko, ker nimamo prav veliko časa. Imamo še nekatere druge točke, o katerih moramo govoriti. Gospa Petir, minuta prosim. Ne, mogu uzeti nakon što predstavnik komisije kaže što ima. To bardzo očekuje. Potem, ko bo predstavnik komisije povedal, kar želi. I, panje direktor. Dobro. In pa, gospod direktor Korte, vodoma, prosim, zelo na kratko. Zelo kratek sem. Bom. Gospod predsednik, točka 11 govori o izjemnih ukrepih, kar se tiče po za nekatere vrste sadja in zelenjave, to je odgovor na ruski embargo. To je uredba 16 skozi 921, to je peti ukrep, ki ga je komisija sprejela, da bi pomagali proizvodcem nekaterih vrst sadja in zelenjave, glede na ruski embargo prodaje. 2014 je ta prepoved začela in to je peti ukrep. 1. juli 2016, 13. juni 2017. To je obdobje, ki ga zajema. Kaj smo storili v primerjavi s prejšnjimi ukrepi? Količino, ki je na voljo za države članice za uporabo te scheme, so se zmanjšale precej. Pri 30 odstotkih količin lanskega leta smo lani so se znižale za 50 odstotkov, letos še za dodatnih 30. Smo pri 30 odstotkih ravni. Tako da v bistvu skušamo narediti ta okrep vedno bolj učinkovit. Lani je samo 69 odstotkov tega, kar smo imeli na razpolago, bilo prezeto strani kmetov. In sedaj lahko vidimo, da veliko proizvajalcev, akterjev, ki so izvažali v Rusijo, zdaj našli alternative. To je dobro, trg deluje, vendar pa istočasno obstaja še nekaj proizvodov v kar nekaj državah članicah, ki so zelo prizadeti zaradi prepovedi in zato ta ukrep. okrep sam, je glede svoje logike popolnoma enak kot prejšnji. Hvala lepa. Minuta. Gospod Peter. Uvažili moj predlog, ki je ovo točko stavili danes. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste to točko danes uh, uvrstili na dnevni red. Zdi se mi, da je ta odločitev uh, Evropske komisije eh, nepravična, eh, kaj ti odzema sredstva ne glede eh, na to, kolikšna je bila višina odobrenih sredstev. Nekatere države so izkoristile več kot 90 odstotkov sredstev in to je recimo Romunija ali pa Mačarska in ni pravično, da se njim odzame sredstva ista, uh, isto uh, sredstev kot nekaterim drugim državam, ki teh sredstev sploh niso uh, porabile. Uh, hrvaški uh, pridelovalci sadja se, so se na ta način znašli v uh, nesprejemljivem položaju. Zaradi tega zahtevamo od Evropske komisije, da razmisli uh, Eh, o svoji odločitvi in da poveča kvote za tiste države članice, eh, ki so eh, uporabile sredstva, ki so jim bila namenjena. In med te države članice spada tudi Hrvaška. Najlepša hvala. Gospod predsednik Valkarsel. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se za prisotnost Evropske komisije na tem sestanku pomembno je imeti razprave o ruskem vetu še naprej. Države članice se pogajajo zato, da bi se odprli novi trgi. Španija je to naredila s Kitajsko, zato da bi eh, izvažala svoje sadje na vzhodne trge. Vendar pa ni dovolj dejavnost eh, držav članic samih. Eh, potrebujemo delovanje na evropski ravni, zato potrebujemo spodbudo. Eh, Španija bo prva država na svetu, ki bo lahko sadje s košicami izvažala na Kitajsko. Vendar pa gre tukaj za pot, ki poteka prek Rusije tako da proizvodi, ki so vključeni v ruski veto, ne bodo mogli potovati po tej poti. Zanima me, kakšne dejavnosti bi lahko eh, zagotovila komisija za to, da se prepreči ta problem. Eh, potem pa me zanima, mm, kakšna so eh, tudi pogajanja na evropski ravni za to, da se odpirajo novi trgi. Mm, treba je ohranjati ukrepe za podporo temu sektorju. Ne smemo teh ukrepov zmanjševati, kajti po zaslugi mehanizmov umika so eh, se rešili določeni problemi, ki bi sicer vodili v katastrofalno eh, situacijo, eh, primerljivo z situacijo v mlečnem sektorju. Hvala. Yeah, ja, um, hope, uh, Upam, da se bo EU kaj naučila iz tega poskusa, da svoje atrofične mišice pokaže in kako neočinkovito to je. In kakšen vpliv ima to na nekatere države? Zdi se, da ju o tem ne razmišlja, ko se odloča o takem ukrepu. Upam, da se bomo tega malka naučili, ko se bomo pogajali v postopku Brexita in glede na države, ki čutijo negativne posledice, ko EU hoče spršiti hlače Britaniji. Upam, da Irska ne bo nekakšen eh, slanska posledica te operacije. Hvala. Eh, izkoristil bi ta trenutek, ko je tukaj komisija, da postavim tri vprašanja. Komisija eh, je rekla, da mogoče gre za kompleksnost postopkov, Eh, in da zato niso vsi proizvajalci prosili za pomoč. Eh, številni proizvajalci eh, namreč z nami govorijo o tem, ali bo komisija spremenila kriterije za to, da, bodo, da bo sadje lahko tudi upravičeno do pomoči. Mm, gre namreč za določene vrste sadja, ki je ključnega pomena za regije, kjer se to sadje proizvaja, naprimer v Valenciji, um, pa to sadje ni vključeno v uh, veto. Potem imamo uh, krizo tudi zaradi uh, proizvodov iz tretjih držav, ki ne uh, zadošajo našim standardom. Ali bo kaj storjenega na tem področju? Od 3 minute, prosim. Pan Dektor Korte, 3 minute, oni 3 minute tri minute, samo tri minute, prosim. To... Uh, ja, zelo hitro bom. Gospa Petir, res je. Počasi je oživel ta ukrep v državah članicah, da res je, Karvaška je bila blizu 100 odstotkom skupaj z nekaterimi drugimi državami članicami. Ni pa res, da so hrvaški proizvajalci sedaj bolj kaznovani kot drugi. Kaj ti so izjemni ukrepi? In to je zelo pomembno. Tukaj nimamo omejitev za nikogar. Tako da se to lahko tudi na Hrvaškem in drugje. vendar pa organizacije proizvajalcev na Hrvaškem še niso tako dobre kot v drugih državah. In torej je nadomestilo strani EU veliko niže, zato torej eh, potem stopi v igro tudi ruska prepoved, vendar pa teh izjemnih ukrepov ne moremo podaljševati v nedogled. Tri, štiri leta po tem, ko smo to uvedli. Potem imamo 300 tisoč ton, ki se jih lahko potem prosto razdeli za te proizvode. In to je tudi opcija, ki je na voljo za Hrvaško in druge države članice. Prav imate, morda se zdi na prvi pogled nekoliko nepošteno, vendar pa imamo varovalke pri tem, ki zagotavljajo pravičnost. Kompleksnost sistema. Gospod Sebastian, Res je, sistem je zapleten, vendar pa je to enak sistem, ki je uporabi v tem sektorju že od nekdaj. Nismo uporabljali kaj novih pravil. Tako da proizvajalci bi morali biti sposobni to ustrezno sprejeti, tudi v vaši državi. Tako da nisem pripričan, da je vse popolnoma res. Je pa res, da je cena umika nizka. In to je eden od razlogov, zakaj bomo za prihodnost, to sem omenil na začetku, to bo ta osmi del svežnja, zvišali cene na 40 in 30 odstotkov. Hvala lepa. Tako, s to točko. Sedaj pa zadnja točka na dnevnem redu to je sedaj odgovorno ravnanje s kopitelji in skrbjo njimi. In vse je že torej upisano v naslovu. Vse, kar je pomembno, naj pa upozorim še enkrat na to, da smo 13. in 14. oktobra, da bomo spet preverili to poročilo, danes pa je povabljena poročevalka gospa Gerling, da nas uvede v to temo. Vas lahko prosim, da nam to na kratko predstavite, glede na to, da bomo o tem razpravljali še 12. in 13. oktober, torej na kratko. To je gotovo zelo zanimiva tema. Prosim. Um, um, Najlepša hvala. Kar se da hitro bom v evropski zgodovini so enoprsti kopitarji in pravzaprav eh, je naslov napačen v angliščini, imeli zelo poseben položaj v naši družbi. To so živali, ki zagotavljajo mleko in meso, eh, poleg tega eh, zagotavljajo uporabljajo eh, tudi možnost eh, prevoza, uporabljamo jih v terapiji, v raziskavah. Eh. Poleg tega nam zagotavljajo družbo in tako naprej. Še bi lahko naštevala, ampak nimamo časa. In kljub temu, da so ena prste kopitarje v glavnem nadomestili stroji, so te živali še zmeraj zelo pomembne v kmetijstvu. Eh, evropska zakonodaja se eh, z temi živalmi ukvarja na različnih področjih in mislim, da se moramo eh, tej temi posvetiti v tem poročilu. 900 tisoč delovnih mest je odvisnih od športnih dejavnosti vezanih na konje. Torej, tukaj gre za zelo pomemben sektor za zaposlovanje eh, v Združenem kraljestvu, je eh, recimo eh, ta sektor na drugem mestu takoj za kmetijstvom. Poleg tega so tukaj zaposlene tudi številne ženske. Lahko bi naštela tudi številne, druge številke, ampak nimamo časa, jih bom preskočila. Eh, veliko je namreč uh, problemov na tem uh, področju. Tukaj gre uh, predvsem uh, za uh, rejo uh, in pa uh, za skrb za te uh, živali. Uh, v celotnem uh, sektorju se pojavljajo uh, težave. Uh, in sicer eh, zaradi tega, eh, ker imajo posamezniki preveč eh, živali na enem posestvu in tako naprej. Imeti konja ni isto, kot imeti mačko ali pa psa. To je zelo pomembna tema in potrebno je razumeti potrebe teh živali, fizične potrebe poleg tega se je potrebno zavedati tudi veterinarskih stroškov in tako naprej. V poročilu uh, bi uh, rada pregovorila tudi eh, o posameznih specifičnih uh, temah. Recimo o uh, reji uh, žrebcev uh, in uh, o uh, preniskih uh, cenah uh, zaradi uh, prekomerne reje. Vem, da je to področje, eh, področje, ki zanima eh, številne poslance v eh, tem parlamentu, številne poslance zanima tudi področje prometa. Eh, in eh, izpostavljeni eh, so bili slabi pogoji po Evropi, kajti zakonodaja se ne izvaja tako, kot bi se morala. Situacija je še zmeraj enaka po štirih letih, ko je parlament prvič obravnaval to temo. Imamo študije in pa priporočila in mislim, da je potrebno to zakonodajo tudi ustrezno izvesti. To poročilo se ne odnaša novo zakonodajo. Veliko je zakonodajnih aktov v zvezi z eh, dobrim počutjem eh, enoprstih kupitarjev, eh, ni tudi povsem jasno, kako bi se lahko ta zakonodaja spremenila glede na nove pogodbe, ki so bile sprejete, odkar je bila ta zakonodajna potrebno eh, je poskrbeti za širjenje dobrih praks eh, in eh, poleg tega moramo sprejeti dobre smernice, predvsem kar zadeva prevoz enoprstih kopitarjev. Potrebno je zaščititi te živali, hkrati pa bo to izboljšalo tudi gospodarsko donosnost. Poleg tega je potrebno izboljšati eh, tudi eh, ozaveščanje eh, v zvezi eh, z eh, rejo teh eh, živali. Zagotoviti je potrebno ustrezen informacijski material. Nevladne organizacije so podale številne smernice, ki bi jih morala Evropska komisija tudi upoštevati. Evropska unija je sprejela listino o odgovornem in trajnostnem turizmu, ki naj bi eh, turistom omogočala možnost izbire. Zahtevati je potrebno odgovorno lasništvo in pa uh, ustrezno uh, nego zaenkrat eh, to področje ni eh, dovolj dobro urejeno. Eh, v svojem poročilu bom podala nekaj pobud v zvezi z izboljšanjem ozaveščanja, spregovorila bom o gospodarskem potencijalu tega področja, hkrati pa tudi o dobrem počutju teh živali, ki jih tako zelo cenimo kot družba. Rada bi se zahvalila za pomoč pri pripravi tega poročila.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 zelo obsežno, hkrati pa tudi kratko predstavitev. Gospod Andrije, za minuto. Najlepša hvala. To eh, je področje, ki je zelo pomembno eh, tudi za razvoj eh, podeželskih področji. Vemo, kako zelo pomembni so konji, konjereja pa seboj prenaša številne težave, tukaj so tudi davčna vprašanja, eh, pogosto govorimo o prevozu konj. Eh, eh, potrebno se je ogledati vprašanje davka na dano vrednost na evropski ravni. Poleg tega pa je to področje, ki ima velik vpliv na zaposlovanje na podeželskih območjih. Poleg tega je eh, recimo v Franciji eh, veliki, veliko eh, posameznikov, ki se poklicno ukvarjajo z jahanjem, zato je to zelo pomembno področje in o tem moramo podrobno razpravljati. Kajti to je področje, ki je zelo pomembno za razvoj določenih regij. Pani posel Miller. Gospa Miller. Čurikom. <laughs> Hapti namen. Se upravičujem, nisem razumela svojega imena. Tudi jaz se zahvaljujem čevalki za to, da je pripravila to poročilo. Mislim, da je zelo pomembno, eh, da dosežemo vsebinski premik, kajti slišali smo za primere neustreznega ravnanja z enoprstimi kopitarji v eh, Nemčiji imamo le eh, priročnik eh, in veselim se že sodelovanja. Veliko je področji, s katerimi se bomo morali ukvarjati. Tukaj ne gre zgolj za prevoz in po mojem mnenju je veliko področji, ki jih bo potrebno še izboljšati. Veselim se že sodelovanja. gospod Sebastian. Hvala lepa. Najlepša hvala poročevalki, kajti to je zelo uh, pomembna točka za našo skupino. Bi se osredotočil na tri točke. Najprej na edifikacijo konjev. Eh, izogniti se moramo novemu škandalu z konskim mesom in to poročilo bi lahko bilo pri tem zelo korisno. Drugo področje, ki ga želim izpostaviti, je dobro počutje živali. Eh, namreč eno prsti kopitarji so svete živali in eh, veliko je različnih dejavnikov, recimo prevoz in tako naprej, v katere se bomo morali še poglobiti. Govora pa je bilo uh, tudi o raznolikosti uh, tega področja. Eh, zato mislim, da bi mogoče morali ločiti eh, bolj eh, ljubiteljsko rabo konjev od eh, profesionalne eh, poklicne rabe konjev. In upam, da bo eh, poročevalka to upoštevala. Gospod Flanagan, eh, hvala lepa za upravljeno delo. Velike težave smo imeli eh, leta 2007, ko eh, so eh, številni ljudje želeli imeti ponje in konje. V preteklosti leta 2007 pa je vse skupaj propadlo in potem teh ponjev in konjev so želeli. Eh, veliko uh, jih je končalo v uh, klavnicah. In uh, spomnim se, ko sem vas včerko videla konja, ki je že poginil, ampak so ga uh, pustili uh, na pašniku. Uh, in uh, mislim, da je veliko uh, dejavnikov, ki jih bo potrebno obravnavati. Uh, Uh, ali ljudje pijejo kalsko mleko? Uh, to pa je vprašanje, ki sem vam ga želel zastaviti. Najlepša hvala. Pa smo zaključili seznam govorcev. Uh, Poročevalka dobi še enkrat besedo za tri minute. Hvala lepa. Ne morem prav veliko dodati. Naj odgovorim samo na vprašanje v zvezi z mlekom. Ja, uh, ljudje eh, pijejo eh, konsko mleko, še prav posebej pa eh, mleko oslov. To je sedaj zelo moderno. To je še en primer zelo širokega področja uporabe. Mm, terapija za avtistične otroke, recimo, je eh, zelo pomembna. To je zelo težavno področje, vendar pa mislim, da prav, če bi se vam poglobili, moje poročilo bo pripravljeno najbrž pred rokom 20. ne bom organizirala uh, seje poročevalcev v senci pred tem, ampak eh, k malu, potem, ko bom predložila poročilo, uh, bom organizirala sejo. Veselim se že vašega sodelovanja. To je, to je počontek prac 12. ali 16. pažerika. To je šele začetek dela. 12. Eh, septembra bomo imeli podrobnejšo eh, razpravo. Takrat se bomo ukvarjali tudi z drugimi možnostmi, ki jih ponuja eh, ta sektor. Govorim uh, o uporabi v terapevtske namene, uh, zdravljenje otrok in tako naprej. Veliko je še možnosti. Potrebujemo nov pristop. Najlepša hvala. Ja, tako. Pa smo vključili z našim dnevnim redom. Po elektronski pošti ste prijeli informacije v zvezi z sejo koordinatorjev. Če ne bo nobenih pripomp, eh, potem eh, veljata zapisnik za sprejet. Zahvaljujem se vam. Eh, ponovno se bomo stali 8. septembra, ko bomo obravnavali zelo pomembne teme. To bo zagotovo zanimiva seja. Natančno 18.30 je. Zahvaljujem se vam za pozornost. Danes ste zares imeli priložnost, da dobite besedo. Zahvaljujem se vsem, zahvaljujem se tudi tolmačem in vam želim večer. To je bila torej prva seja. Po počitnicah mislim, da smo dobro začeli. Hvala lepa.